Ja. Good morning, good morning. Lepo pozdravljeni, prosim, da zasedete svoja mesta. Odpiram zasedanje odbora za nadzor, za proračunski nadzor. Odpiram današnjo sejo in vas eh, vse skupaj lepo pozdravljam. Dnevni red je pred vami, predlogov sprememb za dnevni red pa ni bilo. S tem je dnevni red sprejet. Pod točko 2 v novičniku lahko vidite, kateri jeziki so danes na voljo. Poleg tega se današnji sestanek prenaša pred eh, spleta in potrebujete glasovalne kartice za točko 4. Točka 3. Sprejetje zapisnika seje 5. septembra. In kot običajno velja, da če do konca današnje seje ne bomo prejeli nikakršnih ugovorov na zapisnik, se šteje, da je zapisnik sprejet. Tako, s tem prehajamo na četrto točko na dnevnem redu. Morebitni razvoj in prilagoditev institucionalne ureditve Evropske unije. Gre za mm, poročilo kolega Ferhofšta in mm, pripravljalec mnenja za nač, naš odbor je gospod Petri Sarvama. Ali želite besedo? No, thank you. Ne, hvala. <laughs> Okay. no, prav. Z malce razmisleka, torej. Gospa predsednica, to področje je za nas izrednega pomena. Pomembno je, kajti prihajamo do ključnega trenutka, ko bo treba kritično preučiti tudi vlogo tega odbora na splošno. Gre za izpostavitev potrebe po ustreznem postopku razrešnice in obvezujočem postopku razrešnice. Potem pa gre tudi za našo vlogo pri imenovanju članov računskega sodišča. To sta dve glavni točki, ki sem jih želel povdariti v svojem mnenju. Več pa nimam dodati. Najlepša hvala. Prejdimo na glasovanje. 31 predlogov sprememb je bilo vloženih. Predlog 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Eh, predlog 2. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 4. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 6. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. S tem je predlog 5 brez predmeta. 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 8. O tem ne bomo glasovali, ker je izven eh, področja uporabe, torej ni v naši pristojnosti. 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 12 za, proti, vzdržani, sprejet. To ni jasno. Preverjamo predlog 12. Glasujemo elektronsko. Oh, Konec glasovanja. Jaz sem se zmotila. 17 glasov proti dvema. Se upravičujem. Monika. Nimam glasovalne kartice, tako da tudi za me velja plus. 18 proti 2, torej se upravičujem, je bilo res nejasno. 13, da je za proti, vzdržani, sprejet. 14 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 15 za, proti, vzdržani, sprejet. 16 za, proti, vzdržani, sprejet. 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 18 za, proti, vzdržani, sprejet. 19 za, proti, vzdržani, sprejet. 20 je brezpredmeten ker smo sprejeli predlog 19. Enako velja za 21. 22 torej za, proti, vzdržani, sprejet. 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 30 za, proti, vzdržani. To bomo morali preveriti, ker eh, ni bilo jasno. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 31 za, proti, vzdržani, sprejet. Glasujemo. Končno glasovanje o mnenju v celoti. Glasujemo. In kot običajno gre za poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto z 20 glasovi za, dvema glasovoma proti in enim vzdržanim glasom. Čestitke poročevalcu. Frenetičen aplauz. Da, Kako bučen aplauz? Tako, s tem smo prišli do konec glasovanja. Prosim, da nas eh, zapustijo v miru in tišini tisti, ki ne želijo biti več z nami. Thank you. Nadaljujemo po vrsti, po dnevnem redu. In eh, pravzaprav naj bi tu potekala skupna točka z odborom za proračun in so predsedoval naj bi tudi kolega Artui, ki pa pravi, da bo takojci prišel. Tako da ne bi rada prekinjala zasedanja, ker je naš delovni red eh, danes zelo natrpan. In vidim, da nobenega od poročevalcev ni v dvorani. Ja, danes že vidim, da bo čudoviten. Torej, poročevalcev ni. Lahko nekdo nekako najde kolega Marineskoja in kolegico Hoffman. Se opravičujem, eh, gospod Lamar, ki bi rada lepo lepo pozdravila, ker je predstavnica računskega sodišča. In res bi bilo lepo, da bi glede na to bili pripro, prisotni tudi soporočevalci. Ja, več ljudi, ko dela na nekem poročilu, manj razprav dejansko poteka. Kolega Ali je tu, kar pomeni, da lahko začnemo z obravnavo šeste točke. Bomo to kar storili. Kolega Ali, lahko spregovorite? <clears throat> Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovani kolegi. O pripravi tega mnenja v imenu našega odbora za pristojni odbor INTA naj povem, da se treba zavedati več stvari. Carinske službe po, igrajo pomembno vlogo v trgovinski konstelaciji. Morajo se spopadati eh, z škodo, ki jo nezakonita trgovina povzroči za gospodarstvo. Gre tudi za pomemben vpliv m, z vidika rasti, ustvarjanja m, delovnih mest eh, in zagotavljanja m, prilivov iz a, eh, tarif. In a, ponarejanje prispeva k širjenju združenih kriminalnih združb in zagotavlja prosmitev dohodkov. Zato predlagam, da predlagamo naslednje ukrepe. Treba je zagotoviti bolj kakovostno carinski nadzor pri transportnih operacijah v pristaniščih in na mejah. To je poglavitnega pomena. Treba je zagotoviti, da so storitve usklajene in da tudi z tehničnega vidika države članice zagotovijo moderno spremljanje tveganja in kakovostne preglede. Poleg tega bi se države članice morale osredotočiti na carinske službe in e, izbirati pošiljke, ki so večjega tveganja. Kar se tiče boja proti finančnemu kriminalu, je treba zagotoviti ustrezen eh, pregled izvajanja prostotrgovinskih eh, sporazumov in njihov vpliv na proračun Evropske unije v smislu vpliva na tradicionalna lastna sredstva. Komisija bi se morala osredotočiti tudi na mm, države, ki uživajo preferencialno obravnavo. Treba je zagotoviti tudi zaščito finančnih interesov Unije. Tesno sodelovanje s carinskimi službami v Evropski uniji in službami tretje države ter eh, izmenjava statističnih eh, informacij pri uvozu je izrednega pomena. Morali bi povdariti tudi, da nadzor ob uvozu in izvozu mora upoštevati tudi zdravje ljudi in morbitno tveganje za družbe in trge. Hvala. Ja, dank. Das ist eine Stellungnahme... Najlepša hvala. Tu gre za mnenje odbora za trgovino. Uh, in uh, mi pripravljamo mnenje za pristojni odbor. Mislim, da nisem videla nikogar, ki bi izrežil besedo, ampak vidim, da se je oglasil kolega Sarvama, prosim. Hvala. Hvala. Samo par besed bi podal kot poročevalec v senci za skupino ELS. Zdi se mi, da je osnutek mnenja dober. Glede na to, da nimamo samo inicijativnega poročila pred seboj, torej besedila, ki ga pripravlja in ta. Tako da je težko razmisliti o nečemer, česar nimamo pred seboj, ampak vseeno je besedilo dobro. Carinske službe in modernizacija carinskih služb in pregledov na meji so operacije, ki zahtevajo veliko sredstev. In naš namen bi moral biti zagotoviti znižanje stroškov, na dolgi rok, um, tako da zagotovimo večjo učinkovitost teh služb. Ne želimo spostavljati sistemov, ki bi bili preveč dragi in ne bi zagotavljali dodane vrednosti. Drugič, goljufije na področju DDV in uh, carin. Morali bi preprečevati goljufine in izgube. Tudi to bi lahko eksplicitno izpostavili v besedilu, naprimer, da bi okrepili sodelovanje med carinskimi službami, da je to bistveno pri um, boju proti goljofijam, ki so podobne davčnemu vrtiljaku. Imam še nekaj komentarjev glede petega odstavka, glede pošiljk visokega tveganja, ki se jih naključno izbira z uporabo splošnih eh, izbirnih eh, kriterijev. Ta del besedila tule se bere kot um, nekakšna m, naključna podlaga. No, oziroma se ne bere kot nekaj naključnega, če zadevo zapišete tako, kot ste jo. Ampak tu gre bolj za tehnični komentar. Morda bo treba samo preveriti, kako bi zapisali stavek, tako da preverimo, ali ste to res želeli ali ne. Potem 14. odstavek. Učinkovito izvrševanje. Mm, pravic intelektualne lastnine. To ne koristi samo notranjemu trgu Evropske unije, temveč eh, evropskim državljanom nasplošno. In to točko ste dobro izpostavili v 15. odstavku, morda pa bi lahko to izpostavili tudi pri 14. odstavku. Ampak drugače, najlepša hvala pripravljarcu mnenja in kar tako naprej. Ja, za Evropsko komisijo gospod Kaza Grande je tu na mojem seznamu kot predstavnik komisije, ampak ne vem, če je z nami. Gospod Graf. Ja, ker ste bili prisiljeni premetati dnevni red kolega iz taksu, da še ni z nami, se obravičujem. Če imate vprašanje za komisijo, lahko nam verjetno kolega odgovori v pisni obliki. Na no, vprašanj trenutno nimamo, ker so zadeve razrešene. Če pa bomo morali kaj povprašati, pa vas bomo o tem obvestili. Se upravičujem, da smo predstavili to točko, ampak drugače ni šlo. Torej, še vedno z nami ni soporočevalcev. So um se svetovalci potrudili za to, da bi prišli pristojni za migracije? No, če jih ni, pa bomo delali brez njih. Lepo bom pozdravljen, predsedujoči odbora za proračun, gospod Artuim. Veseli me, da vaš odbor zanima ta zelo pomembna tema, ker vprašanje migracije obravnavamo skupaj. Odbor za proračun je aprila in maja obiskal eh, Libanon. Odbor za proračunski nadzor pa je obiskal to državo septembra in veliko pomembnih vtisov smo si nabrali iz teh, iz teh obiskov. In eh, pri četrti točki lepo pozdravljam predstavljanje. Pri peti točki mm, pozdravljam gospoda Mark, eh, predstavnico Evropskega računskega sodišča, ki bo podala predstavitev. Euh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se vam. Uh za to, da sem lahko obiskovala vaš odbor. Zahvaljujem se tudi za poročilo, ki je zelo natančno in ki je v skladu z zaključki eh, računskega sodišča. Veseli me, da danes razpravljamo v prisotnosti predsednika odbora za proračun, eh, kajti naše poročilo govori o številnih proračunskih vprašanjih, pa tudi o številnih vprašanjih, ki se vežejo na migracije naj se kratko navežem na poročilo, ki ga je računsko sodišče objavilo v pričetku tega leta. Gre za izdatke Evropske unije od pričetka leta 2000, eh, oziroma do konca leta 2014, eh, izdatke za eh, migracije in sicer na območju vzhodne in pa južne Evrope, kajti to sta dve območji, na kateri se je Evropska unija osredotočila. Želeli smo preveriti, ali eh, si je Evropska unija zastavila jasne cilje, ali je te cilje dosegla in eh, kakšna je bila koordinacija med Evropsko unijo in pa državami članicami ter tretjimi državami. Gremo naprej k prvemu vprašanju. Ali eh, ima Evropska unija jasne cilje eh, na tem področju? Ugotovili smo, da je zunanja politika Evropske unije na področju migracij tesno povezana z instrumentom eh, tematskega eh, sektorja migracij. Vsak eh, instrument eh, ima eh, lastne cilje, nekateri so namenjeni sosedstvu, drugi človekovim pravicam, tretji migracijam in uh, ta migracijska dimenzija ni bila vedno jasna. Nismo mogli ugotoviti nobene prave strategije in uh, nismo ugotovili, da bi vsak izmed instrumentov prispeval k uh, politiki Evropske unije na področju migracij. Eh, drugo vprašanje eh, je bilo, ali so bila sredstva namenjena prednostnim nalogam Evropske unije. Nismo mogli ugotoviti, ali so se sredstva uporabljala v skladu z prioritetami Evropske unije, zaradi tega, ker nismo uh, dobili zneska, uh, ki je bil uh, namenjen iz teh uh, različnih instrumentov. Edina številka, ki smo jo prejeli, je bila 1,4 milijarde za tematski sektor migracij. Uh, drugače pa smo eh, od komisije dobili eh, le pogodbene, pa eh, tudi zneskov, ki so, bila ki so bili uporabljeni. Sedaj pa še k tretjemu vprašanju. 42 odstotkov sredstev je bilo namenjeno, namenjenih za vzhodno in pa južno soseščino, čeprav sta to bili dve prioritetni območji Evropske unije. Ugotovili smo tudi, da je prišlo do določene eh, razdrobljenosti pri uporabi teh sredstev. Gre za eh, geografsko eh, razdrobljenost in zato moramo izreči kritiko, kar zadeva uporabo sredstev za prioritetne cilje. Potem pa je tukaj še neskladje med strateškimi in operativnimi cilji malo je eh, kvantitativnih kazalnikov, eh, malo je kvalitativnih eh, kazalnikov in povezava ni ustrezna, zaradi tega tudi podatki niso zanesljivi. In to, kaj gre za vprašanje, ki se nanaša neposredno na odbor za proračunski nadzor. Težko je ugotoviti, ali so bila sredstva zares namenjena uresničitvi prioritetnih ciljev Evropske unije. Evropska komisija uporablja obstoječe instrumente, ko se eh, sooča z krizami, kjer so eh, sredstva potrebna, recimo eh, uporablja sklad za razvojni sklad ali pa instrument za sosedsko politiko. Eh, potem pa je tukaj še vprašanje eh, prožnosti in hkrati spoštovanja pravil eh, oziroma togosti in to vsekakor vpliva na možnost odziva Evropske unije. Torej, uporaba sredstev ni povsem pregledna. Eh, tretje vprašanje pa je bila učinkovita raba sredstev glede na dva temeljna instrumenta. Osredotočili smo se na tri teme. Najprej povezava med migracijami in pa razvojem. To pomeni, da smo se ukvarjali z vzroki za migracije oziroma na tiste države, iz katerih prihaja eh, večina eh, priseljencev. Poleg tega pa smo se ukvarjali tudi z vračanjem eh, priseljencev. Ugotovili smo, da je učinkovitost sredstev iz tega sklada izjemno nizka, če tudi Evropska unija skuša poskrbeti za boljšo povezavo med razvojno politiko in pa migracijami. Eh, politika ima eh, zgolj omejeno učinkovitost. Evropska unija se osredotoča na sodelovanje s tretjimi državami, vendar pa bo na tem področju potrebno še eh, veliko storiti. Potem pa vračanje beguncev oziroma migrantov. Tudi tukaj so eh, projekti eh, bili zgolj eh, deloma učinkoviti, še prav posebej, ko gre za izvajanje prednostnih nalog Evropske unije. Države članice si niso dovolj prizadevale za vračanje priseljencev in države podpisnice sporazumov, mm, torej tiste države, iz katerih priseljenci prihajajo, Eh, niso bile dovolj pripravljene eh, teh eh, priseljencev eh, vrniti v svojo državo oziroma jih sprejeti. Potem pa je tukaj še vprašanje človekovih pravic, to je horizontalna tema. Eh, ugotovili smo, da je bila ta prednostna naloga omenjena v večini programov, ampak eh, zelo redko je bila povezana z konkretnimi in specifičnimi ukrepi ki bi nam omogočili ugotoviti, ali se ta prioriteta dejansko izvaja. Potem pa še koordinacija na področju, ki je zelo pomembno. In sicer gre za delovanje Evropske unije, pa tudi Evropske komisije in pa Evropske službe za zunanje delovanje. Tukaj gre za sodelovanje z tretjimi državami in eh, z soseščino ter z mednarodnimi organizacijami v okviru kolegija so bili sprejeti eh, načrti, ampak upravljanje ostaja izjemno zapleteno. Na tem področju je eh, veliko različnih deležnikov, zato se pojavljajo težave z notranjo koordinacijo, pa tudi eh, z koordinacijo z državami članicami. Oblikovali smo priporočila za Evropsko komisijo, ki, mora, ki si mora zastaviti jasne cilje za to politiko. Eh, potem pa mora sprejeti tudi kazalnike uspešnosti, ki bodo v skladu z eh, proračunskimi kazalniki in v skladu z operativnimi cilji. Eh, potrebno je vzpostaviti tudi ustrezen sistem spremljanja in pa ugotavljanja rezultatov. Potrebno je izboljšati izbiro in pa pripravo projektov Eh, okrepiti je potrebno učinkovitost in pa povezavo med razvojno politiko in pa eh, migracijsko politiko. To je zelo pomembno in seveda eh, to zahteva tudi boljšo uporabo sredstev in pa več delovanja Evropske unije v tretjih državah. Evropska unija mora sodelovati z partnerskimi državami Eh, in z državami članicami in Evropska komisija mora izboljšati tudi notranje sodelovanje znotraj komisije. Veliko uh, je bilo torej vprašanj in tukaj gre tako za proračunska vprašanja, kakor tudi za uh, migracijska vprašanja, torej gre za eh, finančne posledice izvajanja programov in pa za vprašanja povezana z migracijami, ki so seveda veliko bolj zapletena. Težko je odgovoriti na vprašanje, ali eh, je izvajanje dejansko bolj pregledno. Hvala lepa. Hvala lepa. Ta vprašanja so uh, zares uh, izjemno aktualna v Euroaktivu in uh, drugih uh, Eh, medijih Evropske unije smo lahko prebrali veliko eh, zadev na to eh, temo. Hvala lepa, da ste predstavili vaše poročilo. Kako pa se odziva računsko sodišče na ta poročila? Kot veste, smo prebrali to poročilo, izvedli smo branje v zbornici na ravni sodišča. In celoten kolegi eh, bi eh, moral eh, podpreti to poročilo, ki se nanaša na tako občutljiva vprašanja. Zaradi tega je prišlo do določene zamude, ampak poročilo bo sprejeto v skladu z običajnim postopkom. V skladu z postopkom na sodišču, tega postopka sicer vedno ne uporabljamo, ampak vseeno zelo pogosto. Hvala lepa za to pojasnilo. Sedaj pa Predsednik odbora za proračun. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, rad bi pozdravil eh, poročilo Evropskega računskega sodišča in rad bi se zahvalil gospela Mark. Eh, slišal sem vaše zaključke in uh, ti so neke vrste opozorila. Eh, zdi se, eh, da nismo dovolj predvidevali na področju migracij in gospa Lamark je urisala to, kar sem tudi sam ugotovil pri številnih misijah, ki sem jih opravil v Turčiji, v Libanonu, v Jordani, v Palestini in seveda v Gazi. E, torej, eh, gre za vtise iz eh, terena. E, gre e, za to, da Evropska unija počne, kar lahko, ampak nima jasne strategije. Počnemo, kar lahko, z instrumenti, ki so nam na voljo in sprejemanje odločitev je izjemno zapleteno. Pogosto je potrebno odločitve sprejeti v Bruslju. recimo izpostavili ste težavo z eh, prožnostjo in hkrati eh, preglednostjo. Eh, Cili morajo biti jasno zastavljeni in potrebno je ponovno pregledati organizacijo načilo dela v naši inštituciji. Imamo Evropsko službo za zunanje zelovanje, imamo Evropsko komisijo, imamo delegacije na terenu in pa države članice ter agencije. Potem so tukaj še nevladne organizacije. Uh, torej, uh, prisotni smo na terenu, ampak uh, ne uh, vemo, kaj pravzaprav počnemo. Uh, ne vemo, uh, zakaj uh, namenjamo uh, sredstva za določeno državo. Vemo, da ta sredstva potrebuje, ampak nimamo jasne politike, jasne strategije. Mislim, da bo najprej potrebno pomesti po lastni hiši. Govorili ste o priseljencih, ki naj bi se vrnili nazaj v svojo domovino. Eh, govorili ste tudi o tem, eh, da eh, bi lahko z ustrezno razvojno politiko zmanjšali sredstva, ki so potrebna za področje migracij. Na ta način bi se lažje osredotočili na države, odkudar ti priseljenci prihajajo države Evropske unije, eh, imajo eh, vsaka svojo azilno politiko, nekatere potrebujejo mesece, da nekomu dodelijo status begunca, eh, druge pa potrebujejo tri ali celo štiri leta. Torej nimamo enotne azilne politike in to je zaskrbljujoče. Priča smo pojavu migracij, vendar pa mislim, da se še ne zavedamo dobro vseh posledic na katero območje se, na katero obdobje se nanaša vaša preiskava? Gre za finančno obdobje 2007-2013. Z našim nadzorom smo zaključili leta 2014. Torej leta 2013 se je ukrepil pretisk. Ampak to je bil šele začetek. Nimam občutka, da se je od takrat uh, delovanje na tem področju izboljšalo. Torej, gospa predsedojoča, Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje bi morala storiti več, kajti imamo eh, tradicionalne organigrame, tradicionalno organizacijo dela v uh, inštitucijah, pri tem uh, pa smo se nesposobni ustrezno iz, odzivati na uh, pojav migracij. Uh, zadeve urejamo kot vedno. Najlepša hvala. Mislim, da je bilo to, bila to zelo zanimiva predstavitev. Govorili ste o razdelitvi pristojnosti eh, na eh, različne organe. To smo videli že leta 2014 in potem z eh, okrepitvijo migracij se zadeve zagotovo niso izboljšale. Ja, no, naredili smo določen napredek. Vzpostavili smo mejne straže ampak eh, veliko več je bilo eh, besed, eh, veliko več je bilo napovedi, manj pa konkretnih dejanj. Ta razkorak je izjemno velik. Kaj ti države članice se ne želijo odreči suverenosti? Še vedno se ukvarjamo z Dublinsko uredbo in potem je odgovorna država tista država, ki upravlja zunanjo mejo Evropske unije. Potem uh, so tukaj tudi sporazumi z tretjimi državami, vzpostavili smo zariščne točke, ampak ne vem, če so te ravno najbolj učinkovite. Mislim, eh, da uh, nismo kos izzivu, s katerim se spopadamo. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo poročevalcu oziroma poročevalcema, gospodu Marinesku in gospe Hoffman. Ali bomo dali najprej besedo dami. Ja, gospa Hofman. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Najlepša hvala, gospa predsednica. In eh, najlepša hvala seveda tudi računskemu sodišču za predstavitev poročila. Hvala tudi soporočevalcu, kolegu Marineskoju. Izvrstno sva sodelovala med pripravami in zelo hitro sva se dogovorila glede točk, ki so jih želela izpostaviti v skupnem dokumentu. Slišali smo, da je računsko sodišče ugotovilo nekatere pomankljivosti na področju financiranja migracij v obdobju 2007 do 2013. Gre za pomankljivosti, ki se nanašajo na celoten spektr migracij. Po drugi strani pa je računsko sodišče ugotovilo tudi sistemske pomankljivosti, naprimer neučinkovite finančne sisteme za zagotavljanje informacij, pomankanje informacij glede plačil in premajhna usklajenost med zadevnimi akterji. Spodbujanje na področju oziroma financiranje na področju zunanjih migracij je zelo pomembna tema skupno določanje ciljev na tem področju ni enostavna tema. Veliko je področji, ki so posredno ali pa celo neposredno povezana z migracijami in jih je treba upoštevati. Če želimo spodbujati migracije, je treba upoštevati ne samo različne tipe migracij, temveč tudi družbeno-gospodarske kontekste in tudi druge dejavnike, naprimer trg dela, integracija, izobraževanje, zdravje in razvoj. Prav zaradi tega, in to sem zapisala tudi v poročilu, je pomembno, da si zastavimo realistične cilje, ki morajo biti jasno opredeljeni in tudi merljivi. Menim tudi, da bi morali strateški okvir v prihodnosti jasneje zarisati. Jasno je treba osvetliti ulogo posameznih akterjev in njihovo interakcijo. Migracija je zelo zapletena tema in zaradi tega se ukvarjajo različne generalne direkcije komisije s tem področjem. Menim, da ima tu komisija posebno odgovornost, mora zagotavljati boljšo koordinacijo med direkcijami in izboljšati sinergije posameznih direkcij. Različni instrumenti in spodbude morajo v prihodnosti biti bolje povezane in med seboj usklajene. Predstavništva v državah ne smemo pustiti ob strani. To so pomembni partnerji, ki jih moramo vključiti v samo načrtovanje projektov. Skupni pristop in določanje ciljev sta namenjen na temu, da pri zagotavljanju sredstev zagotovimo določeno ravnotežje. In tu gre za ravnotežje pri financiranju ključnih področji ne bi se smeli osredotočiti samo na varovanje meje ali pa na ukrepe vračanja. Sama osebno zelo obžalujem, da je računsko sodišče ugotovilo, da migracije in razvoj migracije, ki jih v, v, v okviru tematskega programa za migracije in azil obravnavamo kot prednostno nalogo, da to področje vseeno ni bilo ustrezno financirano in spodbojano. Zaradi tega so prizadete predvsem eh, države v razvoju, ki so države tranzita. Gre za države v vzhodnem sosedstvu in južnem sredozemlju in njim manjka ustreznih socialno-ekonomskih institucij. Če vzpostavimo ustrezen okvir politik, lahko investiramo v boljšo prihodnost ljudi in jim ponudimo večjo blaginjo in možnost, da ostanejo doma. Obenem ne smemo pozabiti na kontrolo nad sredstvi. Ne želimo zagotavljati podvajanja sredstev ali pa uporabo sredstev za napačne namene. To je jasno, tega ne želimo. Tako je treba zagotoviti ustrezen nadzor in spremljanje sredstev. Takšen mehanizem zaenkrat manjka, kajti drugače si ne moram razložiti, zakaj je komisija v, ta, v tem obdobju ni uspela zagotoviti ustreznih podatkov glede izplačanih zneskov. No, računsko sodišče pa ponuja samo pogled v določeno obdobje v, v preteklosti. Iz preteklih napak pa se seveda želimo kaj naučiti in se izogniti podobnim napakam v prihodnosti. Sedaj je jasno, da je trenutna politika migracij po letu 2014 veliko drugačna, kot je bila prej. Veliko več je izzivov, s katerimi se soočamo. Pomemben menik je bile, bila uvedba kriznih mehanizmov. Skrbniški skladi za nujno pomoč so namenjeni temu, eh, da se soočamo z izzivi zunanjih migracij. Njihov namen je, da se bojimo, borimo predvsem proti nezakonivim migracijam tako da je treba zagotoviti obsežna sredstva. Menim, da bi morali biti bolj fleksibilni pri zagotavljanju prihodnih sredstev. Morali bi se hitreje odzivati eh, na težave. Moramo se torej prilagoditi, zato da se bomo lahko učinkoviteje odzivali na izzive. Zaradi tega moramo pozdraviti skrbniške sklade. Ampak, ko gre za skrbniški sklad za Afriko in Sirijo, so to sredstva, ki se nahajajo izven okvira evropskega proračuna. Tako da mora biti naš parlament zelo previden in postopati zelo pametno pri nadzoru nad temi sredstvi. Odbor za proračun in odbor za proračunski nadzor zagotavljata, da se sredstvi postopa korektno, transparentno in pravilno. Kot članica odbora za proračunski nadzor lahko podprem mm, to pobudo in lahko samo spodbudim komisijo, da vključi skrbniške sklade v evropski proračun. Seveda bi lahko naenkrat razpravljali o vseh skrbniških skladih, vendar je to morda že drugo vprašanje, ki ga bom prihranila za kdaj drugič. Kolegi Marine. Najlepša hvala. Kolega Marinescu. <coughs> S-au spus foarte multe lucruri deja. Aș vrea să mulțumesc uh, Najlepša hvala. Veliko smo že slišali in eh, najlepša hvala računskemu sodišču za poročilo. Poročilo odraža, kaj se dogaja na samem terenu, kakšna je torej realna situacija v državah, iz katerih prihajajo številni migranti, ki prihajajo v Evropo. Poročilo dobro odraža trenutno situacijo na terenu. Poročilo ponuja več sklepov glede napak. Napake se nanašajo na pomankljivost ciljev in eh, kazalnikov in na pomankljivost eh, doseganja ciljev. Jasno je, da akteri drug za drugega ne vedo, kaj počnejo na terenu, kar pomeni, da je treba ukrepati. Splošni sklepi tega poročila kažejo, da sredstva niso bila uporabljena učinkovito. Evropska sredstva torej niso bila porabljena na učinkovit način. Zaradi tega smo predlagali nekaj formulacij glede tega, kaj bi bilo dobro storiti sedaj. Najprej se je treba zadiniti glede ciljev. Treba je določiti cilje v okviru jasne migracijske politike. Prav tako moramo zaščititi zunanje meje Evropske unije. Nova agencija za nadzor meja nam bo pri tem pomagala. Mislim, da se moramo izogniti velikim pritokom eh, migrantov v Evropsko unijo, tako da po tako da pomagamo državam, iz katerih migranti prihajajo. V državah izvora je treba izboljšati življenjske pogoje. To pa bo zahtevalo financiranje. Zelo močno smo se borili za to, da bi komisija preučila proračun, da bi razmislila o tem, kako bi uporabila spoščena sredstva iz obveznosti, zato da bi jih namenila za sklad, ki bi se ukvarjal z migracijsko politiko. Mislim, da smo tu dosegli napredek in podpiram takšen način dela. Mislim, da je z vidika zagotavljanja finančnih sredstev treba voditi takšne razprave. Dosegli smo napredek, um, sprejeta sta bila skrbniška sklada za Afriko in za Sirijo, vemo pa, da sredstva v skladih niso tako visoka, kot bi si želeli. Je pa vsekakor jasno, da komisija tokrat deluje bolj učinkovito tu. Najlepša hvala še enkrat torej računskemu sodišču za poročilo, s katerim ste bolj jasno prikazali trenutno sliko in hvala vsem, ki so sodelovali pri pripravi poročila mi ligne eine Reihe von Worten. Več se vas je prijavilo. Prva je na vrsti kolegica Ajala Sender, prosim. Hvala, gospa predsednica. Opravičujem se najprej, da sem malo prepozno prišla na sejo. Zelo sem hvaležna računskemu sodišču za to poročilo. To poročilo obravnava temo, ki je zelo aktualna in ki je aktualna že dalj časa. Podpiram vse, kar sta povedala gospa Hofman in gospod Marinisku, tudi v zvezi z odzivom komisije na naše želje, da se spremenijo zadeve, ki jih je seveda težko organizirati. Želim pa povdariti tudi naslednje. Mislim, da ob vsej skromnosti v tem odboru ne bomo rešili teme, ki je politično vprašanje, ki, eh, o kateri niti ne more odločati samo Evropski parlament. Smo v paradoksni situaciji. Evropska unija še naprej nima prave evropske politike priseljevanja in politike integracije. Čeprav nam komisija že dal časa pravi, da potrebujemo ljudi, ki poskušajo priti v Evropo, ehm, ki poskušajo do, priti v Evropo kljub življenjski nevarnosti, v kateri se podajajo, nimajo motore evropske integracijske politike. To, kar smo storili doslej, je to, da mm, nimamo prave fleksibilnosti, onemogočamo razvoj oziroma deloma sicer izvajamo razvojno politiko, vendar namenjamo premalo sredstev iz proračuna za to. In zato prihaja do velikih kriz in migracija ni edin problem. Seveda je glavni izvor eh, migracij sirska vojna, ampak eh, ta problem je kljub temu širši, nimamo pa pravega, prave politike, zdaj neodvisno od tega, kako se uporablja denar. Komisija, civilna družba, vse organizacije se trudijo, vem, ampak imamo velik problem. Države članice in vlade namreč še naprej ne sprejemajo ukrepov, ki so jih um, obljubile za sprejem beguncev. To je problem, eh, s katerim katerim se soočata Italija, Grčija in tako naprej. In naš odziv, odziv odbora za proračunski nadzor naj bi bil ta, da um, podpremo um, ukripe, ki se sprejimajo, ne, smimamo, ne smemo pa pozabiti, eh, ki so politični razlogi za te probleme in za to katastrofo, ki smo ji priča. To, um, Razlogi niso v proračunski politiki, temveč manjkajo politične odločitve. Kolega Ali, prosim. You, Hvala, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Najprej se želim zahvaliti in čestitati gospila Mark za poročilo in tudi poročevalcem našega odbora, eh, ki sta se okvarjala s tem, s to občutljivostjo občutljivo temo. Eh, mi Eh, gracija je tema številnih sestankov v zadnjem času in moramo seveda tudi oceniti, kakšne ukrepe so spregile pristojne evropske strukture, da bi čim bolj omejile ta pojav in ali so finančna sredstva ustrezna. Posebno poročilo pokriva dolgo obdobje pred eh, začetkom velikega vala beguncev eh, leta 2015. Torej, poročilo je obsežen dokument in se posveča tudi podrobnosti migracijske politike. Gre za učinkovitost uporabljenih sredstev in kako posamezni deležniki sodelujo pri tem. In tu vidimo, da je premalo finančnih podatkov, da primankujejo kazalniki za oceno uspešnosti in oceno rezultatov. In težko je najti povezavo med sredstvi in prioritetami. In tudi težko sodelovanje koordinacija med različnimi strukturami, to sta povedala tudi poročevalca. E, torej, koordinacija med strukturami na različnih ravnih pet eh, priporočil računskega sodišča je na vsak način na mestu in to bi lahko eh, izboljšalo prizadevanja EU in predvsem bi to povečalo stroškovno učinkovitost uporabe sredstev iz skladov. Zato um, bi sem zato, da se to vključi tudi v razrišnico komisiji, torej ta priporočila. Vendar dodal bi še naslednje. Če želimo delovati proaktivno, potrebujemo strateški pristop do migracij. Moramo oceniti eh, pričakovano število priseljencev v naslednjih petih letih. Kratkoročno, 10 do 15 let srednje ročno in 20 let dolgoročno obdobje obenem. Moramo seveda določiti tudi meje EU in partnerjev za sprejem in nastanitev beguncev oziroma migrantov. In eh, moramo se zavedati, da se okoliščine spreminjajo in zato je pripra treba pripraviti različne scenarije in predvideti tudi pre preventivne ukrepe, namesto da se odzivamo po dogodkih. In tako kot se kaže v praksi, nekatere dejavnosti niso v pristojnosti unije. In treba je zagotoviti eh, tudi sodelovanje struktur združenih narodov, ko gre za preseljevanje velikih, eh, velike množice ljudi. Strinjam se v celoti s pripombami gospoda Tjuseta in moramo opredeliti cilje in prioritete, drugače ne bomo rešili tega problema. Potrebujemo strategijo in to piše tudi v tu sem povedal, da potrebujemo preventivno delovanje in predvsem ukrepanje v državah izvora tega problema. Hvala. Ja, Tudi sama sem na seznamu tistih, ki želijo razpravljati. To poročilo sploh ne obravnava najbolj aktualnega dela, ampak kljub temu je spoznanje um, Eh, problematično, eh, da smo birokrati, eh, ki pripravlja tematske programe, globalne pristope in tako naprej. Malo poznam komisijo in predstavljam si, kako dolge so bile poti usklajevanja in odločanja o teh eh, zadevah, da je prišlo do uskladitve med komisijo in službo za zunanje delovanje in potem si predstavljam, kakšni so rezultati o problemih izvajanja, o katerih beremo v tem poročilu. Zato bi bilo pomembno za nas, da nam eh, komisija in služba za zunanje delovanje povesta, eh, kako sami ocenjujeta mm, ta, ta pojav, um, um, ta ugotovitev, da se zadeve stalno spreminjajo, niso zadovoljive. In razen tega bi bilo treba izvedeti, eh, kakšna je razprava med pripadniki razvojne pomoči in eh, tisti, ki se zauzemajo za usmirjeno dodelitev sredstev. Torej, vedno poteka razprava, ali naj dobijo denar samo še afriške države, ki ukripajo proti migracijam in eh, tisti, ki delujejo na področju razvojne pomoči, so proti. Kakšno je zadnje stanje, kakšno je zadnje stanje razprave v komisiji in službi za zonanje delovanje pri tem? In, eh, Eh, skrbniški sklad imeje pravzaprav eufeni, eufemizem, to so pravzaprav neskrbniški skladi, se v bistvu sploh ne vemo, kaj se dogaja v teh skladih in komisija tega tudi ne ve, ker enostavno oddaja denar drugim in potem tudi ni več odgovorna in tudi od nas ne more biti poklicana na odgovornost. To so bila sedaj bolj splošna vprašanja. Um, Torej, e, poroča se tudi o projektu v Sahari. 3 e, milijone evrov je, e, je financirala komisija, 10 milijonov naj bi stal ta projekt, vendar ta projekt je bil neuspešen in zato želimo videti, kaj je s temi 3 milijoni. Gospod Tomlowski in gospod Vile, gospod Popovski na vrsti naslednji, prav prisrčno dobrodošli. Hvala, gospa predsednica. Hvala tudi gospi Lamark in sodišču za to poročilo. Um, to obravnava uh, obdobje 2007 do 2014, preteklo obdobje, um, in analizira uh, Eh, določeno vrsto migracij eh, do leta 2013 in to je bilo pred krizo 2015, ki traja do danes. Eh, torej ne gre za poročilo migracijski politiki EU kot takšni in v bistvu tudi ne analizira način reševanja te krize strani komisije danes. Um, um, migracije in azil so večplastno področje, ki se tudi stalno razvija. Komisija in služ, služba za zunanje delovanje Eh, mora predelovati v okoliščinah, ki se stalno spreminjajo. V zadnjih letih pa je EU povečala napore za stabilizacijo krize. Vse smo sprejeli, smo ukrepe najprej za reševanje življenj in potem tudi, da se um, zavarujejo tisti, ki potrebujejo pomoč. Imamo tudi številne nove instrumente, ki so bili omenjeni v tem poročilu in tudi že v razpravi in sicer Eh, inštrument za begunce v Turčiji, potem uh, ukrep za pomoč zahodno-balkanskim balkanskim državam, skrbniški sklad za Afriko, potem uh, sklad mandat, tudi skrbniški sklad za Sirijo in potem svežni za Libanon in um, Jordanijo. To sicer ni izčrpen seznam, hotel sem omeniti samo nekaj teh ukrepov in instrumentov. Nekateri so komentirali skrbniški skrbniški sklad, skrbniški sklad eh, um, želi, prispe, želi vključiti tudi država pri financiranju, torej gre tudi za koordinacijo. Um, komisija je sprijela tudi um, sporočilo o prioritetah sodelovanja s tretjimi državami in tudi naložbeni načrt je bil predlagan. Gre za eno milijardo evrov in sicer gre za Evropski sklad za trajnostni razvoj, potem novo garancijo za financiranje naložb na socioekonomskem sektorju v državah v razvoju, potem tehnična pomoč, drugi stebr, da se pomaga podjetjem izvajati trajnostne projekte in eh, diplomatski sektor. Torej, Mnogi so to že povedali, da je treba povezati razvoj z migracijsko politiko in da se je treba lotiti korenin migracij da bi eh, zagotovili več naložb, več eh, ekonomskih priložnosti v državah, iz katerih prihajajo migranti. Delamo torej, tudi na sporazumih z drugimi državami, ne samo s sosednjimi državami, ne bom šel zdaj eh, v podrobnosti in priprave sporazumov z nekaterimi afriškimi državami so že zelo daleč. Eh, Junkarjeva komisija želi povezati interno in eksterno razsežnost migracij. In to ima, vpliva seveda tudi na notranje strukture komisije. Eh, projektni, projektna skupina komisarjev um, se ukvarja z migracijami in zunanimi vidiki migracij. Um, visoka predstavnica Mogarini vodi to eh, skupino in vključen je tudi komisar Han in komisar Avramopoulos. In ta povezava med migracijami in razvojem je povezana tudi s cilji trajnostnega razvoja, ki so bili sprijeti na ravni Združenih narodov lansko leto in to se bo zrcalilo tudi v novem programu za pomoč državam v razvoju. Si, če si ogledamo pretekle projekte, komisija uh, Eh, želi povedati, da je 2015-2016 bilo eh, že veliko doseženo. Eh, torej, sprejeli smo inovativna orodja za um, ocenjevanje rezultatov programov, potem tudi bolj učinkovito sodelovanje um, na področju migracij. Eh, tudi pregled eh, Evropske migracijske politike 2015, eh, želimo graditi okrepljena partnerstva, z, kjer se želimo osredotočiti predvsem na um, sodelovanje, ki je bolj um, po miri teh držav. Torej komisija tudi sodeluje s sodiščem, da bi zagotovili boljše izvajanje um, ustreznih politik na tem zelo pomembnem področju. Hvala. Ne vem, ali iz vaših besed izhaja, da bomo rešili problem ali ne. Iz uh, generalnega direktorata DEFCO. No, jaz mislim, da, da ste še vedno v službi za zunanje delovanje, preselili ste se v pristojni generalni direktorat, na robe sem vas predstavila. Generalni direktorat, Divko, gospod Bile, prosim. Hvala, gospa predsednica. Bom razmeroma kratek, mislim, da je moj kolega že zelo nasplošno opisal situacijo. Lahko osebno dodam to, da je vprašanje migracij nekaj, kar nas vsak dan zaposluje in napori za notranje usklajevanje v komisiji so zelo intenzivni. Gospa Lamark je opisala, da je pomankljivo sodelovanje znotraj posameznih služb in to seveda jemljemo zelo resno. Sedaj pa v zvezi s vprašanjem. Eh, povezave med migracijami in razvojem. Poročilo računskega sodišča eh, je bilo napisano pred povečanim pritiskom in oziroma pokriva to področje. In eh, od leta 2015 naprej smo seveda okrepili te napore. Vse, kar je že opisal kolega, novi instrumenti, novi ukrepi gredo v to smer, torej gre za globalni pristop. Uh, um, od leta 2015 naprej, naprej k migracijam, migracijam in azilu. Še dve stvari v zvezi s poročilom računskega sodišča. Um, dis, eh, kritizira se, da nismo uh, podali konkretnih podatkov uh, v zvezi z um, izdatki. In nimamo neke specifične kode za migracije in zato je tudi težko zbrati te številke, ampak na vsak način želimo to spremeniti, tako da bomo spremenili nomenklaturo in da bomo lahko eh, tudi lažje dajali na voljo te podatke. Potem druga točka, na kateri ustrajam, torej dialog in eh, vloga tretjih držav. Eh, govorili smo o državah članicah, vendar v nadaljni perspektivi moramo povdariti predvsem pomen tretjih držav, tretjih držav, ki so izvor. Vse, kar delamo, bodi si preko eh, tega, kar odločamo v Bruslju ali eh, dela naših delegacij, to, možno, to je možno samo, če so tretje države naši partnerji pri tem. In eh, na lokalni ravni je to temeljnega pomena in to je tudi cilj našega dialoga, o katerem smo govorili in to, kar je naš namen v zvezi z izdatki za razvoj, mora potekati preko tega dialoga, partnerstva z vladami tretjih držav. Torej, to je logika našega, naših prizadevanj in tako bomo tudi nadaljevali. Hvala. Dovolite. Če se pogajate s tretjimi državami v Afriki, odkuder prihajajo ekonomski migranti ali na drugi strani, um, Eh, pogodbe o razvoju, eh, ki jih sklepamo z njimi, pomenijo, da preuzime, preuzimejo obveznost tudi te države. Naprimer, da osebe, ki nezakonito prestopijo mejo, ali jih lahko avtomatsko vrnemo, ali je to del teh pogajanj. Hvala. To je eden od elementov. Nekaj je treba videti pri razvojni politiki. Torej, pogojevanje ni nujno orodje ali argument, torej avtomatika, ki bi funkcionirala. Um, v razpravah s petimi državami v Afriki, ki potikajo vprašanje vračanja, del svežnja, pomoč Eh, razvoju je druga tema. Vendar eh, tu so potem tudi še drugi elementi, eh, trgovinski elementi in drugi, ki so pomembni za te države. To, kar lahko naredimo, je, da ustvarimo neko dinamiko v tej razpravi, tako da um, ne obravnavamo samo migranc, probleme migrantov, temveč bolj nasplošno uh, ocenimo interese določene države. Eh, in seveda tudi evropske interese pri vzpostavitvi takšnega obsižnega partnerstva s neko tretjo državo. Ne smemo pozabiti, da iz vidika afriških držav, da so migranti tudi vir prihodka, kajti eh, denar, ki ga zaslužijo migranti v Evropi in ki ga pošiljajo domov v, v skupnosti doma, je to, to je pomemben denar. To je In to moramo seveda tudi videti, oziroma eh, tudi lokalne oblasti eh, tako razmišljajo. In če bi prerezali eh, to možnost, bi to seveda pomenilo, da se zmanjšajo razpoložljiva sredstva v teh državah. Torej, ne gre samo za problem varnosti, za problem trgovine z ljudmi za varovanje meje, meje. Vsi ti problemi so, se, seveda obstajajo in jih je treba upoštevati, ampak moramo imeti tudi neko vizijo, um, ki jo ima druga stran in ki jo je treba upoštevati pri tem vprašanju. No, vprašanje vračanja oseb je del uh, pogajanj s temi državami. Odlično. Ampak, če je toliko parametrov v tej razpravi, je velika nevarnost, da, ne, da se ne sprejme nobena odločitev in da se pojav enostavno povečuje. Um, in moramo se zavidati predvsem, da morajo tudi predsedniki um, vlad in držav prevzeti odgovornost, saj poznamo mnenje javnosti, kajti situacija je postala neznosna eh, kot da bi se sistematično eh, odpovedali določeni politiki, torej ali se bo to tako nadaljevalo in kakšen bo odziv naših voljivcev. Lahko takoj nadaljujem. V nemščini imamo pregovor, kdor um, plača tudi um, določa. Zato je treba Eh, imamo možnost, da rešimo ta problem s tretjimi državami. Zato sem prej vprašala, kakšna pa je razprava eh, v komisiji med tistimi, ki delajo na področju razvojne pomoči, na področju varnosti in tako naprej. Ampak niste odgovorili na eno od teh vprašanj. Eh, ta projekt Sahara, Um, v Libiji 10 milijonov uh, bi stal projekt, 3 milijone bi prispe, prispevali EU, ampak kaj je, uh, kaj je z tega denarja, kaj se je zgodilo s tem denarjem. Razen tega imamo preveč programov pri zunanjih migracijah, financiranje pa se um, premalo nadzira. In gospod Vile, rekli ste, da proračunska nomenklatura, nima kode, da bi lahko potem določili, koliko sredstev je bilo porabljenih, ampak to pa res ne more biti res, da zaradi manjkajoče nomenklature in manjkajočih kod ne vemo, koliko smo porabili. Torej, eh, bi vas rada ozila seboj v četrtek, ko moram govoriti pred šeststo ljudmi v šotoru, davkoplačevalcem, kako pa naj jim to razložim. No tako vas ne moremo tu odpustiti, gospod Bile in gospod Popovski, prosim. Euh, Hvala. Gospa predsednica, samo še pojasnilo. Nisem rekel, da nimamo proračunske nomenklature za to. Rekel sem, da tematska koda Um, za razvojno pomoč, ne vodi do uh, tega, da bi lahko za migrat, da bi lahko eh, vedeli, koliko denarja se por, porabi za migracije iz te postavke. Eh, seveda imamo pogodbe in tudi vemo, koliko stanejo eh, te pogodbe. Torej, če imaš neko pogodbo, potem tudi veš, kolikšno si, kolikšni so stroški, to ni problem, to najti. Drugo vprašanje, projekt Libija, moram povedati, da zdaj ne znam odgovoriti na to, ampak mogoče kolega iz drugega generalnega direktorata, namestnik generalnega direktorja, tudi razprava med eh, tistimi, ki so za razvojno pomoč in tistimi, ki so boj za varnost. Ta razprava med eh, različnimi um, akterji se nadaljuje, ko se bodo um, 28. novembra srečali ministri za razvoj, bodo tam razpravljali tudi o migracijah in o izvajanju predlogov komisije. Torej, komunikaciji, sporočilu o, zunani, o, o vidiku zunanjih migracij in o novem naložbenem načrtu. Nihče um, um, s, se temu noče izogniti in zato um, smo hoteli vključiti vse v komisiji tako da bi imeli zelo celovit pogled tudi nad instrumenti, ki jih uporabljamo. Kar zadeva usklajevanja mm, na ravni komisije, to seveda delamo. Z državami članicami pa sem rekel, da je skrbniški sklad ena od, idej, od, od idej. Smo pa tudi v stiku z državami članicami um, na terenu, torej kjer um, nudijo pomoč države članice EU in delegacije. Torej, tu eh, sodelovanje je že zelo dobro razbito. Seveda pa je treba storiti še več. Kar zadeva kazalnike in bazo podatkov, želim povedati dve stvari. Dostop do podatkov. Eh, naš generalni direktorat eh, se je začel ukvarjati s tem in imamo notranjo bazo podatkov, eh, pri čimer smo povezali projekte, ki so um, katerih predmet um, so migracije. To mi to že spreminjamo in povezujemo te izdatke v postavki za migracije. In lahko um, samo še pa bi nekaj. Um, torej, um, razvojna pomoč um, um, je opredeljena na ravni OECD-ja. Um, uporabljajo tako imenovani DAK, tako imenovano DAK kodo. Um, to je zelo zahteven proces. V prejšnji funkciji um, sem se ukvarjal s tem. 18 mesecev do dve leti je trajalo za posodobitev definicij. Um, potem, kar zadeva program Sahara Med v Libiji, ukolikor vem, je ta program bil financiran preko inštrumenta za razvojno sodelovanje, ampak to moram preveriti in vam bom poročal pozneje o tem. Odbor za proračunski nadzor, si bo še enkrat natančno ogledal ta projekt. Še v zvezi s projektom Sahara Med, gospa predsednica, komisija ne deli vašega pogleda, kar zadeva neuspeh projekta Sahara Med ta eh, projekt je imel težave pri izvajanju in sicer zaradi razlogov v Libiji in morali smo večkrat prekiniti ta projekt, to drži. In ta projekt je bil tudi revidiran in ga je bilo treba prilagoditi novim okoliščinam in predvsem je bilo treba okrepiti neposredno pomoč migrantom, torej tej komp komponenti ehm, v državah izvora gre za 1,5 milijona evrov je bila namenjena za ta projekt doslej, kajti komisija potem ni obnovila tega projekta, predviden eh, in zato predviden znesek ne bo celoti ehm, porabljen. Mislim, da je pravi kraj, da se malo ukvarjamo s tem, tem bolje, če je ta projekt bil eh, tudi uspešen, kolega Marinesko je na vrsti naslednji. Hvala, gospa predsednica. Komisija je veliko govorila o usklajevanju in o ustreznih prizadevanjih znotraj komisije, da bi uskladili vse eh, programe eh, s kolegico Hofman Bova v poročilo dodala še naslednje, z njo se bom po, eh, še pogovoril. Mislim, da moramo od komisije videti, nek seznam vseh projektov v vseh generalnih direktoratih, v eh, pristojnosti vseh komisarjev, ki so povezani z migracijami. Bomo videli, ali obstaja neka eh, koordinacija, torej denar, konkretni projekt, kateri generalni direktorat je pristojen. Tako bomo mogoče pa vendarle razumeli, kaj se dogaja s tem denarjem. Gospod Aljo, prosim. Hvala, gospa predsedujoča, gospa predsednica. Bila so postavljena vprašanja v zvizi s projektom Saramed. Eh, gospod Lamazuri je rekel, da se situacija spreminja. Libija ni neutralna pri današnjem dogajanju to je ključna država pri vsem, kar se dogaja. In tudi v poročilu računskega sodišča vidimo, da so eh, bili določeni natančno opredeljeni ukrepi. Um, To so bili mm, še cilji, ki so jih določili različni politiki, naprimer Berlusconi tudi z Libijo o nedovoljenih migracijah, o trgovini z ljudmi. Uh, Eh, o obravnavi migrantov in tako naprej, o reševanju. Ampak afera Libija je eh, zaradi tega eksplodiral ta program. In tudi Francija se na to sploh ni odzvala, tudi Evropa ne. In zato smo danes v situaciji, ko pri desetih milijonih nam pravijo, da je komisija že nakazala šest milijona osem. Um, um, um, in nekje manjkajo 3 milijoni, ne, ve, ki, ne vemo, kje so se zgubili ti 3 milijoni, med 7 in 10 milijoni. Um, na vsak način pa je to povezano z destabilizacijo Libije in tudi migracijami od tam. Um, torej, afera v zvezi z migracijami je um, zelo je bila um, pomembna tudi za politiko Evropske unije do Afrike nasplošno, kajti tu gre za obladovanje teh eh, tokov, ampak če bomo um, začeli izvajati enako uh, razvojno politiko z vsemi državami, potem bo, um, se situacija ne bo spremenila. Um, kajti v bistvu je to včasih pomoč diktatorjem, da ostanejo na oblasti, tako kot je bilo prej. In če um, v Libiji je do tega prišlo, eh, priš, v Libiji eh, je prišlo do velikih neravnovesij um, in tudi Gaddafi je bil neke vrste um, sidro ravnovesja, čeprav seveda nisem uh, eh, zan, ampak um, Um, um, ampak nekatere države nekako eh, tudi izsiljujejo, naprimer tako kot uh, Turčija, malo več političnega pritiska v zameno za več eh, denarja in tako naprej. Vem, da gre pri tem zares za nekaj po pomembnega in naš odbor in tudi Evropske vlade in Evropska komisija moramo vedeti, kakšno politiko vodi do Afrike in Francija mora prevzeti odgovornost, eh, kajti v Afriki je tudi veliko diktatorjev in eh, v eh, Torej, v bistvu mi nadaljujemo pogovor z Alžirijo, čeprav tudi tam ne beležimo nobenih rezultatov. Vlade. Vlade morajo prevzeti odgovornost, in morajo um, delovati v interesu ohranjanja ravnovesa na celem planetu. Um, in dogajanje je v bistvu dramatično, to, kar se dogaja na sredozemlju in to se tiče pravzaprav celega sveta. Koja legica Ela Sinder še enkrat? Moram reči, da se s tem ne strinjam ampak no, govorim francosko, ampak bom nadaljevala v španščini. Lepo bi bilo, če bi upoštevali, da ne eh, mešamo migrantov in beguncev. Eh, tisti, ki so zbežali iz Sirije, imajo eh, pravico do azila. Druga zadeva pa je seveda politični problem in tu mi ne bomo našli rešitve, temveč svet mora s podporo komisije najti eh, rešitev. Treba je razlikovati. Begunce imajo pravico Begunci imajo pravico, da se jim prizna azil in to je tudi naša dožnost. Hvala. Ja, seveda bi bila vesela, če bi lahko rešili probleme, za katere smo dejansko pristojni. Kolega Artvi. Ja. Vsa vprašanja, gospode Mark in predstavniki komisije. se nanašajo na vzpostavitev ustreznega sistema za zaščito eh, tistih prebivalcev, ki so v Siriji ogroženi. Vendar eh, pa vzpostavitev eh, obstaja resen eh, sum, eh, da eh, Daješ in pa Azadu režim preganjata begunce. Ali imate mogoče kakšne podatke o tem, koliko beguncev je prišlo na mesta, ki niso ravno v interesu Evropske unije, kar pa zahteva Evropski razvojni sklad. Ta ni del proračuna Evropske unije. In če govorimo o koordinaciji, me zanima, kako uh, poteka ta koordinacija. Ali eh, ne želimo tega razvojnega sklada pravzaprav vključiti v eh, proračun Evropske unije? tako eh, bi eh, lahko eh, izkoristili eh, ta eh, faktor pomnožitve, eh, namreč ko ne bi imeli dovolj sredstev v evropskem proračunu, bi lahko uporabili sredstva iz vseh teh eh, drugih eh, skladov naše državljane eh, moramo eh, oskrbeti z preglednimi in razumljivimi proračunskimi dokumenti. Eh, mi poslanci smo odgovorni za to, da zadeve na razumljiv način predstavimo našim državljanom. Natančno tako. Popovski, Lavile in potem Lamarck. Dobro, najlepša hvala. Najprej zahteva gospoda uh, Marineska. Um, mislim, eh, da bi uh, lahko uh, pripravili to uh, geografsko predstavitev. Uh, usedel uh, se bom skupaj z kolegi iz DEFK in pregledali bomo proračun, ki ga uporabljamo in uh, v katere namene ga uporabljamo. Uh, Eh, potem eh, pa se bomo posebej osredotočili na migracije, kajti eh, to ste želeli, a ne? Da. Seveda se povsem zavedamo pravne razlike med priseljenci in pa begunci. To seveda upoštevamo. V primeru Libanon in Jordanija, to sta dve države, ki ste jo pred kratkim obiskali. Tam se predvsem srečujemo z begunci ampak eh, ne glede na to, eh, kaj počnemo, moramo zagotoviti, eh, da bodo spoštovane pravice beguncev in pa Ženevska konvencija. V Siriji je naše delovanje izjemno omejeno, razlogi za to so seveda očitni, nismo več prisotni v Damasku, delegacija Evropske unije se je preselila v Beirut. Eh, sodelujemo le z Združenimi narodi in z organizacijami civilne družbe, ki so sposobne eh, delovati v državi. Evropski razvojni sklad, to je področje, ki ga uh, veliko bolje poznate kot jaz. Mi nismo odgovorni za upravljanje uh, z Evropskim razvojnim skladom uh, imamo pa uh, Evropski sklad uh, za uh, Evropski jamstveni sklad za zunanje naložbe. Tam bomo imeli več pristojnosti. Seveda pa uh, moramo sodelovati tudi z Evropsko službo za zunanje delovanje. Želite še kaj dodati? Ne? Gospa Lemark. Najlepša hvala, uh, gospa predsedujoča. Eh, nimam odgovora na vprašanje uh, gospoda uh, Artuija, kajti to ni uh, bil predmet našega pregleda. No, kar pa zadeva uh, širšo proračunsko krajino, ki ste jo omenili, gospod uh, predsedujoči, seveda imamo proračun za migracije. Sedem instrumentov smo identificirali, uh, ki. Uh, prispevajo k uh, migracijam in uh, veliko je povezal med posameznimi instrumenti in pa uh, migracijami, vendar pa nismo uspeli ugotoviti, koliko sredstev dejansko je bilo namenjenih za to področje. Evropski razvojni sklad naj eh, bi eh, namenil sredstva za drugi krok eh, pogodb eh, sklenjenih na tem področju in kadar eh, se pojavi potreba, skušamo najti sredstva, eh, kjer jih pač imamo, pri tem uporabljamo eh, Načelo prožnosti, eh, seveda pa so določene težave z prilagajanjem in z preglednostjo. Torej, veliko težje je vzpostaviti povezavo med migracijami in razvojem, to ste že dejali. Potrebno je povdariti, da so posledice eh, politike priseljevanja izjemno obsežne, kajti tukaj gre za boj proti nezakoniti trgovini, Eh, gre za vračanje, gre za razvoj in gre za sprejem eh, beguncev. Vse to je povezano eh, z to temo in se nanaša tudi na notranjo politiko Evropske unije in na pravico do azila. S tem pa se nismo ukvarjali. Cili so izjemno široko zastavljeni in težko jih bo izvesti. To vidimo če se ogledamo uporabo eh, sredstev eh, iz različnih skladov. Večina sredstev se uporablja eh, v odgovor na zaskrbljenost držav članic, gre za zavarovanje meja, za upravljanje zakonitega priseljevanja in pa za vračanje. Mm, težje pa je seveda vzpostaviti to povezavo med razvojem in pa migracijami. Eh, zakaj? Zaradi tega, ker države članice Evropske unije in pa eh, tretje države nimajo enakih eh, pričakovanj za države, iz katerih priseljenci prihajajo. Je veliko bolj zanimivo, če dobijo neposredno nakazilo, kot pa podporo za vzpostavitev majhnega in srednje velikega podjetja. Mm, vendar pa je ta možnost ljubša državam članicam. Eh, kajti eh, te se ne želijo ukvarjati z vračanjem. Torej gre za eh, izjemno zapleten kontekst. Oblikovati enotno evropsko politiko za tako različne partnerice, predvsem pa za bližno sosedstvo, kjer vsega Eh, prihaja tako do uh, prehoda beguncev, kakor uh, tudi do uh, oboroženih napadov, kot recimo v Ukrajini. Iz določenih držav pa begunci tudi prihajajo, torej so to države izvora. Težko je oblikovati enotno politiko za tako zelo različne izzive edino uh, določanje ciljev uh, nam lahko omogoči bolj enotno politiko. In pri določanju ciljev se pojavlja tudi vprašanje političnega partnerstva, ki ga želi vzpostaviti Evropska unija, ampak pod političnim partnerstvom se pravzaprav skriva zelo veliko. Potem pa je tukaj še upravljanje. Eh, ugotavljanje potreb, eh, vzpostavljanje eh, potrebnih projektov, izvajanje teh projektov in to zahteva tudi aktivnejšo mobilizacijo posameznikov v Evropski uniji. Tukaj ne govorim samo o delegacijah. Ali želi poročevalec še enkrat besedo oziroma poročevalca? Ne. Potem smo zaključili z razpravo o tej točki. Zahvaljujem se tudi eh, predsedniku odbora za proračun. Eh, mislim, da se bomo za to temo še ukvarjali v eh, prihodnosti. Hvala lepa za sodelovanje. Mislim, da si ta tema zasluži našo skupno pozornost. Sedaj pa smo pri naslednji točki na dnevnem redu. Šesto točko smo že obravnavali, zato smo sedaj pri študiji na temo Turčije. Kolega Vali je eh, poročevalec. Najlepša hvala in nasvidenje. Eh, dajem vam besedo, eh, da predstavite to študijo. No, mogoče bi vas lahko predstavila vsaj z imenom. Gre za nadaljevanje poročila računskega sodišča 16 in dajem vam besedo za predstavitev študije. Nažalost ne vem, kdo ste, tako da se boste morali sami predstaviti. Zelo, zelo mi je žal. Um, yes, this is the uh, um, study on how the. Yeah. Ja. Gre za študijo o tem, kako se. Uh, uporablja predpristopna pomoč eh, v Turčiji, eh, kako eh, Turčija ravna z temi sredstvi in kako nadzira uporabo teh sredstev. Gre za nadaljevanje posebnega poročila računskega sodišča 16 skozi 2009. Osredotoča se na tri področja. Prvo področje se ukvarja z predpristopno pomočjo. Eh, drugo področje se ukvarja z Evropsko investicijsko banko in njenimi posojili Turčiji od leta 2001 naprej. In eh, tretje področje eh, se nanaša na pomoč za begunce v Turčiji. Predstavil bom poročilo Elsa Peru, pa se bo podrobneje ukvarjala z temo financiranja beguncev v Turčiji. To poročilo je bilo pripravljeno eh, letos. Eh, raziskave so potekale od januarja do aprila letos, torej nekatere informacije eh, so zastarele predvsem v tretjem študijskem področju, kajti prišlo je do razvoja dogodkov v tem času. Torej, najprej k prvemu področju in sicer gre za predpristopno pomoč. Veliko vprašanje je bilo zastavljenih in izpostavil sem štiri ključna vprašanja. Gre za zlorabo uh, sredstev in za odziv na to. Uh, drugo vprašanje se nanaša uh, na. Uh, proučitev eh, nekaterih eh, točk eh, posebnega poročila Evropskega računskega sodišča. Tretje vprašanje se ukvarja z tem, ali je bil obseg sredstev zadosten in utemeljen. In četrto vprašanje se nanaša na zakonodajne spremembe v Turčiji v okviru predpristopnih pogajanj. Torej. Mm, tu smo se vrnili v leto 2005. Poskušali smo pripraviti tudi oceno, ali so eh, te zakonodajne spremembe približale Turčijo Evropski uniji ali pa so jo oddaljile od Evropske unije. In naša ocena je razmeroma neutralna. Torej, najprej k prvi točki. Zloraba sredstev predpristopne pomoči. Potrebno je poudariti, da ne moremo primerjati situacije v Turčiji. Ne moremo primerjati situacije v Turčiji z drugimi državami, kandidatkami, kajti ni javno dostopnih podatkov, ki bi nam omogočili to vrstno primerjavo. Evropska komisija nam ni mogla zagotoviti teh podatkov, nismo prejeli nobenega odgovora strani OLAFA in uh, turška vlada je pravzaprav z nami eh, zelo dobro sodelovala. Torej, veliko sistematičnih pregledov je v Turčiji kot tudi v drugih e, državah, kandidatkah. In e, situacija je primerljiva eh, z eh, situacijo v drugih državah kandidatkah v preteklosti. 397 primerov eh, neustrizne uporabe sredstev gre za vsega, Eh, nič eh, cela štiri odstotka sredstev, eh, nič cela nič štiri odstotka sredstev za obdobje od leta 2002 do 2013 oziroma za 26,2 milijona evrov iz proračuna Evropske unije. To se ne zdi previsoka številka v primerjavi z celotnim zneskom, ki ga je prejela Turčija. Eh, težave so bile v večini primerov identificirane že eh, preden eh, je bilo prepozno, tako da ni bilo potrebno vračanje sredstev. V 162, v 162 primerih smo morali zahtevati vračilo sredstev, nekateri primeri pa so še predmet nadaljnega pregleda. Sedaj pa se vračam k posebnemu poročilu Evropskega računskega sodišča 16 skozi 2009. Tukaj sem povzel eh, glavne točke, ki izhajajo iz tega poročila. In sicer eh, gre eh, tukaj predvsem za predpristopno pomoč. Evropsko računsko sodišče je izpostavilo, da ni ustreznih pomoč, kazalnikov in okvira za določitev eh, prednostnih nalog na področju financiranja. Poleg tega ni eh, zadostnega eh, ex ante pregleda in pa komparativnih oziroma primerjalnih študij. Tudi nimamo informacij o učinkovitosti pomoči, torej o tem, kaj je bilo doseženo in uh, cilji uh, pomoči so bili pogosto nejasni uh, ali pa nerealistični oziroma so bili kazalniki slabo določeni. Uh, ni uh, bilo uh, dovolj zaposlenih uh, za upravljanje predpristopne pomoči v Turčiji, kar je vodilo v težave z izvajanjem in v zamude. No, sedaj pa naj povem, eh, kaj smo sklenili na eh, osnovi tega. Odkar je bilo pripravljeno to poročilo, je začel eh, delovati drugi instrument predpristopne pomoči. Gre za nov sektorski pristop, čeprav še ni povsem jasno, ali je ta sektorski pristop pravzaprav. Prav nov uh, pristop, kajti že od leta 2002 do leta 2006 smo uporabljali ta pristop v Turčiji. Uh, imamo nove kazalnike za posamezne uh, sektorje, gre za strateške kazalnike. in pri tem se uporabljajo ne le podatki komisije in pa eh, turške vlade, ampak tudi drugih eh, organov oziroma organizacij, kot recimo eh, Svetovne banke. Gre za makroekonomske kazalnike in pa kazalnike z področja človekovih pravic. ko smo si uh, ogledali uh, razvoj, uh, ta uh, program še ni bil uh, povsem razvit uh, in tudi ni uh, bil vključen v zadnje poročilo o napredku uh, v Turčiji, ki ga je pripravila Evropska komisija. Težko je torej priti do zaključka oziroma do odgovora na vprašanje, ali so bili cilji dejansko doseženi. Osredotočili smo se predvsem na eh, poglavji 23 in 24. Ni povsem jasno, ali je dejansko prišlo do napredka. Precej eh, nejasen je tudi eh, končni cilj. Kakšna pomoč bo pravzaprav zagotovljena, eh, je eh, pogosto natančno določeno, ni pa natančno določeno tudi, kakšne spremembe naj bi bile s tem dosežene, recimo, ko gre eh, za pomoč policiji ali pa pravosodnemu sektorju. Programski dokumenti, ki se nanašajo na nov instrument predpristopne pomoči so manj jasni kot pa eh, programski dokumenti eh, prejšnjega instrumenta predpristopne pomoči. Še prav posebej se nam je zdelo, eh, da so bili vsi kriteriji vključeni v veliko preglednico in zelo težko je bilo iz tega kaj razbrati še prav posebej, ko je šlo za instrumente upravljanja. Kar zadeva samo oceno, smo ugotovili, eh, da eh, so pristojnosti precej razdrobljene. Eh, določena področja so bila v pristojnosti Generalne direkcije za širitev Eh, druge v pristojnosti evropske delegacije v Ankari in tretje v pristojnosti turške vlade. Torej ni bilo ravno težko, ni bilo ravno lahko vzpostaviti si jasno sliko o tem, kateri pregledi so bili pravzaprav eh, opravljeni in kje, so, kje lahko najdemo rezultate. Pred nedavnim uh, je potekal specifičen pregled Turčije. Turčija je bila večkrat omenjena uh, v eh, poročilih o večjem številu držav in tudi potem, ko je Evropsko računsko sodišče objavilo svoje poročilo, imamo še zmeraj zelo malo podatkov o učinkovitosti eh, pomoči eh, Evropske unije. Potrebujemo še veliko analiz na to temo, ampak zelo malo analiz uh, vsebuje podatke o tem, kaj se je dejansko spremenilo zaradi uh, zagotavljanja pomoči Evropske unije. To je tudi sistematičen, uh, to je tudi uh, sistemski problem, kaj ti informacije pogosto ni na voljo. In tako je uh, v številnih primerjih zelo težko najti informacije in uh, jih seveda tudi ustrezno analizirati. Tako je težko oceniti učinkovitost. Poudarek se že naprej daje postopkom in pa odgovornosti uh, v uh, pregledih, v nadzoru. In tukaj uh, gre uh, za pristop, uh, ki se osredotoča predvsem uh, na preglede posameznih segmentov. ni dovolj smernic glede eh, teoretične podlage teh pregledov. Ko smo se sestali z GDNR, so nas seznanili, da uh, vsi dokumenti, uh, ki so se ukvarjali uh, z predpristopno pomočjo Turčiji uh, v obdobju 2002 do 2006, niso več na voljo iz uh, neznanih razlogov. No, potem pa k eh, vprašanju uh, upravičenosti uh, predpristopne pomoči za Turčijo. Mogoče je najbolje, da si ogledamo obseg sredstev uh, namenjenih Turčiji v okviru treh različnih instrumentov. Torej, predpristopna pomoč za Turčijo se je močno eh, povečala, eh, ko smo prišli iz eh, predpristopnega instrumenta za Turčijo k uporabi instrumenta za predpristopno pomoč ena. To lahko vidite na prvi preglednici. In potem lahko vidite tudi prognozo uh, za eh, leta 2017, 2018, 2019, uh, kar lahko vidite na uh, drugem grafu. Zanimalo nas je, eh, ali obstajajo kakršnikoli eh, tehnični pogoji eh, za dodelitev sredstev. Ugotovili smo, da gre prej za politične odločitve. Kljub temu pa ne razumemo, kako lahko politične cilje prevedeš v konkretne številke. Lahko bi namreč pričakovali vsaj nekakšno metodologijo, eh, nekakšno formulo za preračun političnih eh, namenov v eh, konkretne zneske. Torej, to financiranje ni povsem jasno. Znesek predpristopne pomoči na prebivalca v Turčiji je precej nižji kot v drugih državah, ampak Tudi uporaba oziroma stopnja uporabe teh sredstev je precej nižja kot v drugih državah. In še zadnja pripomba. V leta 2002 je prišlo eh, do eh, zamud pri predpristopni pomoči za Turčijo, kar vpliva tudi na eh, pomoč Evropske unije v letu 2016. torej do uh, teh zamud je prišlo pred desetimi leti, ampak uh, to vpliva na predpristopno pomoč Turčiji danes. Sedaj pa k zakonodajnim spremembam v Turčiji. Kako smo se tega lotili? Pregledali smo letno poročilo Evropske komisije na temo Turčije, Eh, in sicer eh, smo pregledali poročila od 2005 naprej, eh, našli smo 230 navedb zakonodaje in potem smo si ogledali, ali so bile te navedbe, ali so bili ti podatki pozitivni, negativni ali pa neutralni. Večina podatkov je pokazala, da se Turčija približuje Evropski uniji v določenih primerjih v približno desetih odstotkih eh, navet pa, pa smo ugotovili, eh, da obstajajo resni zadržki. Pri četrtini podatkov analiza ni mogla ugotoviti, ali zakonodaja približuje ali oddaljuje Turčijo od Evropske unije. unije približno 13 odstotkov podatkov pa jasno kaže, eh, da eh, nova zakonodaja oddaljuje Turčijo od Evropske unije. V treh letih je bilo eh, takšnih negativnih navedb največ, kar pa ne moremo ugotoviti je, kakšen je skupen učinek vseh teh sprememb. Torej, sedaj pa k temeljnim zaključkom. Prvega eh, področja. Izzivi predpristopne pomoči, eh, ki smo jih identificirali v Turčiji, ne veljajo samo za Turčijo. Podobne izzive lahko najdemo tudi v prejšnjih državah kandidatkah, v nekdanjih državah kandidatkah in pa v trenutnih državah kandidatkah predvsem ko eh, gre eh, za eh, pomoč Evropske unije oziroma za posege. Tukaj gre za dolgoročne probleme, ki so se pojavili tudi že v drugih državah. Gre za soproizvode pred pristopne pomoči Evropske unije. Težko je torej okriviti eno ali pa drugo stran v tem eh, procesu. Potrebno eh, si ogledati sistem kot celata. Predlagali bi, da natančno proučimo eh, predpristopno pomoč v nekdanjih državah kandidatkah. Eh, vendar pa menimo, da je preveč podarka na postopkih in pa odgovornosti oziroma eh, pregledih. Eh, sistem je premalo pregleden. Vsi projekti od leta 2002 naprej so dostopni na spletni strani Evropske komisije, kar je seveda dobro, ampak zelo težko jih je analizirati. Če želiš opraviti analizo, moraš. Uh, osebno poiskati vse eh, podatke. In nekateri podatki eh, niso eh, javni. In zaradi tega lahko zaključim, da gre tukaj za bolj kratkoročno možnost oziroma bolj za možnost kratkoročnega nauka. Poleg tega so podatki tudi zastareli, ampak eh, Turčija ima še zmeraj status države kandidatke in zato bi eh, lahko rekli, da je na to potrebno gledati za te perspektive. No, sedaj pa k priporočilom. Eh, menimo, da bi bilo eh, dobro, da si ogledamo dolgoročnejše eh, sistemske pomankljivosti predpristopne pomoči. Podatke o predpristopni pomoči morajo biti dostopnejši in bolje predstavljeni. To bi lahko koristilo tudi pri racionalizaciji celotnega instrumenta predpristopne pomoči. Eh, dobro bi bilo, če bi imeli tudi bolj eh, dosledne smernice za eh, nadzor nad predpristopno pomočjo in pri tem potrebujemo tudi ustrezno metodološko osnovo. Poleg tega pa, kot sem prej dejal, potrebujemo letno posodobitev okvira spremljanja posameznih sektorjev. Sedaj pa prehajam k drugemu področju. Gre za posojila Evropske investicijske banke Turčiji. E, tukaj gre za dobre in slabe prakse, za spoštovanje načel Evropske unije in pa za vprašanje, e, ali so se posojila Evropske investicijske banke uporabljala tako, e, da bi privabila podjetja Evropske unije v Turčijo torej da prenesejo svoj sedež v uh, Turčijo, torej ali je šlo za nelojalno konkurenco. So, um, e-, European Investment Bank. Evropska investicijska banka od leta 2005 letno nameni približno 2 milijardi evrov Turčiji v obliki posojila. Povzetek ugotovitev kaže na dokaj neutralne ugotovitve. Nismo našli dokazov, da bi bile operacije Evropske investicijske banke v Turčiji neusklajene z smernicami boja proti goljofijam in izogibanju obdavčitvi, tako da se zdi, da potekajo operacije v skladu z ustreznimi načeli bančnega poslovanja. To so pravila, ki veljajo za posojila Evropske investicijske banke in se nanašajo tudi na socialna vprašanja. Gre za posojila, ki smo jih eh, preučili in ti so se odzivali predvsem na neposredne okoljske in socialne zahteve. Naj pa povem, da nismo preučili čisto vseh eh, posojil. Opravili smo posamezne študije zadev iz določenih področji. Prav tako nismo ugotovili, da bi sredstva EIB uporabljali za to, da bi privabili ali spodbujali evropska podjetja k temu, da se premestijo v Turčijo. Edino, kar smo ugotovili na podlagi teh ugotovitev, je, da ni veliko informacij glede učinkovitosti posojil Evropske investicijske banke. In morda bi zato morali še zgraditi ocenjevalno kulturo znotraj Turčije, zato da bi izboljšali ocenje, ocenjevanje. S tem smo prišli na študijsko področje 3 in s tem predajam besedo kolegici. Najlepša hvala. Zadnje področje se je osredotočala na naslednje točke strukturno in strukturno pomoč in upravljanje, spremljanje in nadzor, učinkovitost pomoči in uh, lekcije. In eh, zadnja točka, na katero smo se osredotočili, so pogoji za izvajanje skupnega akcijskega načrta med Evropsko unijo in Turčijo. Povdala bom skupni pregled eh, teh točk, razen eh, ko gre za skupni akcijski načrt, zaradi tega, ker je Mm, prišlo do znatnih sprememb v tej konstelaciji od maja letos. Najprej si poglejmo strukturo in upravljanje pomoči. Od leta 2011 Evropska unija prek različnih instrumentov zagotavlja pomoč in kot vidite tudi na, na preglednici. Dva elementa sta zelo specifična za situacijo v Turčiji. To so evropski skrbniški skladi, ki so bili vzpostavljeni leta 2014, zato da bi se odzvali na regionalno naravno krize. Vzpostavili smo tudi instrument za begunce, prek katerega zagotavljamo financiranje iz različnih instrumentov. Nasplošno smo v študiji ugotovili, da je zelo težko zagotoviti jasen eh, pregled um, sredstev, ki se namenjajo beguncem iz Iraka in Sirije v Turčiji. Prav tako ni možno dobiti jasne slike glede tega, kako v praksi deluje sodelovanje in usklajevanje. Poglejmo si sedaj mehanizme spremljanja in nadzora. Ex post mehanizmi so se zdeli dosledni, vendar je bilo nekoliko preuranjeno oceniti, ali so bili učinkoviti ali ne. Zaradi tega, ker smo se znašli v dokaj novi situaciji in ker takšni mehanizmi prej niso delovali. Prav tako je bilo težko najti informacije o financiranju, težko je bilo dostopati do njih. Zdi pa se, da se je komisija začela odzivati na te poz, pomisleke. Zaradi zaostankov pri financiranju konec prejšnjega leta, sedaj komisija veliko natančneje poroča in tudi zagotavlja natančnejše informacije. Poročilo Evropskega računskega sodišča iz leta 2009 se je nas se je osredotočala na spremljanje in nadzor eh, sredstev, ki se stekajo prek Združenih narodov. Mm, v luči tega poročila so bile uvedene tudi spremembe in zaradi tega so nadzori in kontrole bolj pogosti. In na zadnje je treba omeniti še vlogo turških um, oblasti, ki igrajo pomembno vlogo pri usklajevanju. Pri instrumentu za begunce vidimo, da mm, gre za sredstva, ki se pošiljajo prek ministrstva za zunanje zadeve Turčije, se pa ugotavlja, da se določena, določeni finančni tokovi zagotavljajo tudi neposredno iz e, Evropske unije, ker kaže tudi na potrebo po spremljanju. Glede naukov, ki, ki smo se jih u, naučili do sedaj. Uh, Menimo, da je težko meniti uči, meriti učinkovitost zaradi tega, ker um, ni jasne, kakšne so potrebe beguncev v Turčiji, kar kaže na potrebo, da upravimo skupno oceno potreb. In turške oblasti so skupaj z evropskimi oblastmi letos začele delati na tem. Tudi Posebna študija je potrdila to ugotovitev. Šlo je za mm, specifičen projekt, za evalvacijo konkretnega projekta. In učinkovitost tega mm, projekta smo težko ocenili zaradi mm, pomankljivih izhodišnih kazalnikov in uh, kazalnikov nadaljnega spremljanja. Smo pa to upoštevali pri nadaljnem sodelovanju in uh, sedaj bo Evropski jamstveni sklad um, predvidel tudi nadaljni projekt za naknadno spremljanje. In ne nazadnje, uh, Gre za vprašanje, ki se vedno znova pojavljajo pri migracijski politiki Evropske unije, tako da gre za širše težave, ki smo jim priča ne samo v odnosu do Turčije, temveč v Evropi mm, nasplošno. Naj sklenem predstavitev s priporočili. Treba je zagotoviti več preglednosti na področju zunanjega financiranja in sredstev, ki se stekajo v Turčijo. Prav tako je treba programe prilagoditi v skladu s prednostnimi nalogami, ki jih je treba opredeliti na podlagi ocene, ki poteka letos. Ko smo mi pripravljali to poročilo, namreč ta ocena še ni bila zaključena in zato smo podali to priporočilo. Prav tako predlagamo, da bi spremljali mm, izvajanje priporočil in zbirali nauke, iz, ki smo se jih naučili iz porabe prejšnjih evropskih sredstev v Turčiji. In eh, ne na zadnje bi potrebovali nadaljne raziskave in razmislek o migracijskih politikah Evropske unije in njihov, up in eh, njihov vpliv. Tako da bi se lahko m, mm, poslužili dobrih praksa eh, iz Evropske soseščine, kjer je Evropska unija m, mm, prispevala k izboljšavi razmer. Trenutno Konflikt v Siriji še poteka in migracijska kriza kaže na to, da se moramo naučiti, kaj iz preteklih napak, ki smo jih storili pri zagotavljanju finančnih sredstev iz skladov Evropske unije. Najlepša hvala, najlepša hvala za to zelo zanimivo študijo in za zelo pomembne ugotovitve, do katerih smo prišli tudi sami. Poročevalci so v poročilih o napredku to že izpostavljali. Treba je preveriti, kaj se zgodi z evropskimi sredstvi, ki jih več let vlagamo v kakšno državo. Morali bi vsaj poskusiti, da po petih ali sedmih letih ugotovimo, ali program, ki smo ga financirali iz davkoplaševalskih sredstev, še vedno deluje. Dobro bi bilo zagotoviti, da odbor za proračunski nadzor prispeva k temu. Sedaj pa naš poročevalec, gospod Marko Vali. Prosim. Hvala, gospa predsednica. Tudi jaz sem enakega mnenja. Torej, eh, moramo bolj natančno videti, kako porabljamo denar, predvsem v predpristopnih državah. Morajo se eh, morajo sprejeti seveda tudi politične ukrepe za pristop. Potrebujemo pa jasne podatke, drugače ne moremo povzeti nobenih zaključkov iz tega, ampak želim se zahvaliti um, poročevalcem. Mislim, da je bilo opravljeno dobro delo in to pod težkimi okoliščinami in to ta študija tudi kaže, da so zaključki zaskrbljujoči. E, torej, učinek financiranja v EU je pravzaprav neznan, ni dovolj preglednosti pri Eh, upravljanju instrumentov predpristopne pomoči strani komisije. Naprimer, komisija ne nudi nobenih podatkov o nepravilnostih in kdo eh, je kriv za to. In razen tega vidimo, da prihaja do zmanjševanja demokratičnih načel v zadnjih mesecih um, evropski davkoplačevalci financirajo diktaturo. 50 tisoč uradnikov je Erdogan odpustil, 30 tisoč samo na področju šolstva, um, učitelje v osnovnih in srednjih šolah in eh, sredstva naj bi približala Turčijo demokratičnim načelom Evrope, ne pa je oddaljiti od tega. Potem um, vprašanje beguncev, tako cilji kot tudi metodi nadzora se zdijo ohlapni in treba je dokazati legitimnost um, sporazuma glede zavrnitve beguncev. Um, torej, tu imamo. Eh, eh, vprašanje najprej komisiji. Od študija kaže pomankanje preglednosti, ker zadeva uporabo sredstev in eh, poročanje o neregularnostih. Ni bilo informacij preko sistematičnega zbiranja podatkov. Čeprav e, je v okviru IPA2, e, IPA2 treba ULAFu poročati o e, nepravilnostih, ampak tega poročanja ni bilo tudi ne strani ULAFA. Pravzaprav je samo Turčija sama poročala o teh nepravilnostih in sicer 320 primerov gre za 27 milijonov evrov. In, um, 9 milijonov je bilo možno iztirjati. Torej, kako komisija to ocenjuje, če nam sploh ne more podati splošnih podatkov o tem drugo vprašanje. Študija paž pravi, da um, um, komisija um, ne more dokazati učinkovitosti ukrepov, ker tudi ni pravilnih um, instrumentov za ocenevanje učinka. Torej, situacija se je poslabšala, ne pa po, eh, izboljšala. In eh, od 2010 ni noben izboljšave. In tudi kazalniki za posamezne sektorje ne, ne kažejo učinkovitosti glede eh, priprav na pristop. Eh, torej, eh, um, kazalnik uspešnosti je sl, uh, neuporaben tako za gospodarstvo kot za politiko. S, o sedmih milijardah se je govorilo za begunce. Vemo, da je to komplicirana tematika, ampak v praksi, koliko stane vsak begunec? E, ali imamo neko indikativno številko? Ali imate kakšne študije, iz katerih izhajajo s taki podatki, da bi lahko kot predstavniki um, prebivalstva um, argumentirali, um, um, ali eh, moramo samo uh, opazovati, kaj se dogaja v Turčiji, brez eh, konkretnih uh, povratnih informacij. In kar za, iz te študije izhaja tudi, ni um, nepravilnosti pri uporabi sklada za begunce. To me čudi. V Italiji smo videli, da je um, da take prakse obstajajo. Um, in zato se sprašujem, kako to, da se to v Turčiji sploh ne dogaja. In kako pravzaprav doka lahko dokažete, da ni teh goljufi. 18. marca smo eh, Turčiji obljubili, da bo eh, do oktobra odpravljena obveznost eh, eh, vizumov za vstop v Evropsko unijo. Ali nam komisija lahko pove? kako daleč eh, smo pri pogajanjih o tej točki. Dve točki pa imam tudi za um, Evropsko investicijsko banko. Ali je prišlo do eh, primerov goljufi um, v Turčiji, v letnem poročilu namreč ni govora o tem, kakšne sisteme prevencije in kontrole uporablja. Um, banka v Turčiji, da denar ne pride eh, v roke teroristom in tako naprej in jim pomaga in da um, se s tem ne financira kor korupcija. Um, seveda standardne, standardne kazalnike za dodelitev sredstev v Evropski uniji poznamo, ampak kako je v drugih državah, v Turčiji, ali ni tam nadzor še strožji, bi moral biti strožji in kako se um, um, odobrijo posojila za strateške pridnosti in strateške interese tudi Evropske unije. Torej, in kako eh, se ocenjuje tudi okoljska in socialna posledica določene naložbe, ne samo ekonomski žinek. Mm, mm, in vidimo, da je Turčija pred pristopna država, ki dobi veliko denarja, želimo vedeti tudi, tudi kakšen je socialen in okoljski učinek evropskih investicij in posojil, kajti vemo, da gre za veliko denarja. Želim si odgovore na moje vprašanja strani komisije in Evropske investicijske banke in seveda bodo tudi kolegi še kaj dodali. Um, torej, premalo je um, preglednosti denarja, za, denar, um, gre pa za visoke vsote denarja. Najlepša hvala, kolega Piper. Ja, vielen dank, Andi. Najlepša hvala pripravljalcem eh, študije in hvala tudi poročevalcu. Pred leti sem bral posebno poročilo Evropskega računskega sodišča glede pristopne pomoči Turčiji in občutek imam, da smo takrat dos, dosegali več, da so bili na voljo kriteriji in da smo skupaj s komisijo že ugotavljali, v kolikšni meri so posamezni projekti, ki so bili tudi jasno navedeni, prispevali k temu, da se Turčija približuje Evropski uniji. Sicer rezultati so bili takrat tudi razočarajoči, ampak oblikovalci študije tudi sedaj pravijo, da ni na voljo transparentnost in da se ne uporablja enotna metodologija, da je vse skupaj zelo težavno. In to mnenje, ta ocena lahko privede samo te, do tega, da se odločimo, da sredstev iz uh, instrumenta za predpristopno pomoč ne bomo zagotavljali več. Pomembno je imeti jasne kriterije in zagotoviti sledljivost kriterijev, tako da me res zanima, kaj bo imela komisija reči o tem. Torej, če sklenem sem zelo razočarana tem, kar lahko preberemo v ceni, sploh um, v luči migracijske situacije, sploh v luči beguncev. To so instrumenti, ki jih moramo voditi še naprej. Več niste zapisali. Želel bi si, da bi to še nekoliko napolnili z osebino, da bi unesli več podatkov, sploh glede na trenutno situacijo z begunci v Turčiji. Hvala. Kolegica Ajala Sender, prosim. No Najlepša hvala. Se upravičujem, ker nisem bila predsotna med samo predstavitvijo študije. Študija temelji eh, na poročilu računskega sodišča. Na strokovnjaka bi se rada obrnila. Pri tej študiji je treba razumeti tudi, kako se odločitve sprejemajo v kriznih situacijah. Brali smo tudi poročilo računskega sodišča v navezavi na krizo v Grčiji in radi bi imeli pregled na tem, kako se spremljajo odločitve na najvišji ravni. Kdo sprejema te odločitve, kdo vleče niti? Samo tako, da bomo lahko bolje razumeli težave, s katerimi se spopadajo in na posledice, ki nastanejo iz njihovih odločitev. V krizi se odločitve sprejemajo zelo hitro in situacije so, vsa, so lahko zelo težavne. To velja tudi za Turčijo. In zanima me, ali ste pri pripravi svoje študije imeli dostop do upogleda v način odločanja? Ste imeli pregled nad tem, kdo je upleten v odločanje in kakšne so posledice sprejetih odločitev? Sprejemanje ključnih ali pa manj ključnih odločitev je pomembno. To je pomembno za upravljanje zadev. Morda je treba preučiti samo verigo odločanja, morda se je treba osredotočiti na samo vodstvo. Vedeti je treba, kdo se je zmotil, tako da bomo lahko na to pozorili. Treba je torej vedeti, kaj se dogaja v samem vrhu, če želimo izvedeti, kaj se doda, dogaja nižje v verigi. Hvala, kolega Alijo. Hvala. Hvala strokovnjakom za kakovost dela in tudi eh, gospodu Valiju za zelo pravilna vprašanja. Tudi jaz imam določena vprašanja, če sem prav razumel. Ni nič jasno. V mm, nobeni točki nimamo jasnega, jasnega odgovora. Eh, ko pa vidimo, za kakšne vsote gre, so le znatne in tudi cilji so bili jasni in tudi končni cilj. Ampak a smo tako naslepo dodeljevali sredstva, ne da bi videli, kam ta sredstva gredo, kako eh, se bodo uporabile in kakšni bodo rezultati. In to traja že, di, že dolgo. Več milijonov je bilo investiranih v okviru te predpristopne pomoči, nimamo pa rezultatov za posamezne projekte, kamor je šel denar. To sprašujem seveda tudi komisijo kako bomo eh, nadaljevali ob današnji situaciji v Turčiji, eh, ko v preteklosti, ko je bila situacija dosti bolj zmirna, se ni zgodilo nič. Torej, tudi danes moramo imeti neko perspektivo. 3000 eh, eh, sodnikov je v zaporu, 20 tisoč vojakov, 16 tisoč učiteljev in tako naprej. Veliko eh, univerzitetnih učiteljev, novinarjev in tako naprej. Torej, sprašujem se, tako kot je povedal tudi kolega, Eh, do kje to lahko toleriramo. Um, torej, s Turčijo imamo seveda trgovinske odnose, tako kot z drugimi državami na svetu, ampak mislim, da moramo danes kljub temu povedati, da moramo um, prekiniti to predpristopno pomoč Turčiji, predvsem zato, ker za preteklost ni nič jasno, drugič pa, ker imamo danes toliko negotovosti, ker zadeva nadaljni razvoj eh, režima Erdoana in Turčije in ne vem, kako naj Evropa po, se naprej pogaja z nekom, ki se vedno bolj drsi v smer eh, Islamske republike. Tudi sama sem se umestila na seznam govorcev. Nekaj vprašanj imam za avtore študije. V letu 2016 še vedno učinkuje zaostanek iz leta 2002. Zanima me zakaj, kaj ti ne moremo kar v nedogled um, naprej potiskati sredstev. Tako da me zanima, zakaj po tako dolgem času ta zaostanek še vedno obstaja. Tako da me zanima, če lahko osvetlite svoje gotovitve. Nekaj vprašanj pa imam tudi za kovosijo. Najprej učink, ugotovitev, da gre tu za politične izdatke. Kaj to pomeni? Kaj mislite s političnimi izdatki? Torej, ali gre tu za upoštevanje želje države kandidatke ali lahko morda na te odločitve, kako vplivate, kaj nas si predstavljamo potem? Potem vprašanje, ki se nanaša na napredek. Statistika sama je bila zelo zanimiva in m, mm, na iskreno priznam, da ni najbolj. M, zabavno brati takšnih dokumentov, ampak statistika je jasna. Z vidika sredstev nas pravzaprav niti ne zanima, ali se Turčija približuje Evropski uniji ali se od nje oddaljuje. Zanima me, kako naj bi sredstvi državo kandidatko, ki se želi približati Evropski uniji, podpremo. Mar ne bi morali mogli tega nekoliko razširiti, da bo to tudi pogoj za črpanje dodatnih rezerv ali pa mm, razlog za zamrznitev sredstev. Torej, problematični niso posamezni projekti, kolikor je problematična splošna usmeritev. Glede na to, da so se kolegi iz Združenega kraljestva mm, odločili, da odidejo iz Evropske unije in glede na to, da so bili oni glavni zagovorniki pristopa Turčije k Evropski uniji, me zanima, kako naprej. Poleg tega me zanima, kaj se je zgodilo s projekti, ki smo jih financirali pred sedmimi leti. Mm, šlo je za investicije prek EHA. Zanima me, ali smo ta sredstva morda. Mm, preprosto vrgli stran. Sedaj pa dajem eh, besedo mm, predstavnikom generalne direkcije Eko in Nir. Hvala, gospa predsednica. Naj bi podal še, naj podam še par komentarjev glede naše ocene, glede trenutne situacije o Turčiji, tako da se ne bom odzival pozneje pri naslednji točki glede misije. Naj povem, eh, da morate biti zelo pogumni kot predstavnik komisije, če se želite, če želite izraziti nestrinjanje s predsednico eh, odbora za proračunski nadzor. In prvič se ne strinjam eh, z vami, kajti mislim, da študija ni kvalitetna in številno vprašanja, ki jih je izrazil kolega Piper, eh, temelijo na slabi metodologiji študije in pomankanju osnovnega razumevanja, kako zadeve delujejo. In eh, če želite, lahko podam še posamezne primere, ki kažejo na, na to, ampak morda lahko to storimo skupaj. Treba se vprašati, kako se najbolje spopasti s temi zadevami. Mislim, da ne bi mogli videti bolj, jasnega, eh, bolj jasne razlike med informacijami, ki jih je podal Manfred včeraj glede misij, ko je bilo jasno, kako je glede nepravilnosti in glede ljufiji in glede napak. Kadarkoli pride do napak, sam seveda v imenu svoje ekipe z veseljem prevzamem odgovornost, ampak tule vidimo, da imamo težave pri metodologiji. Saj takšna je moja profesionalna ocena, tako da sem bil dokaj pogumen in sem jasno izrazil svoje pomisleke, kot ste me tudi pozvali. Danes eh, govorimo o Turčiji na točki, ko so naši odnosi s Turčijo zelo problematični, če se milo izrazim in nekoliko manj pogumno. Veliko je skupnih izzivov, s katerimi se moramo spopadati. Skupni izziv so naprimer migracije in pred enim letom smo govorili o deset tisoč ljudeh, ki so vsako noč pre prepravili Egejsko morje. Govorili smo o velikem številu žrt rešitev, do katerih je prišlo in 18. marca je zaradi tega Evropski svet tudi podal izjavo. Povprečna um, stopnja prehodov um, vsako noč je sedaj 94 prehodov vsako noč v primerjavi um, številko, ki se je gibalo okrog tisoč še pred letom tako da smo bili zelo jasni pri samem sporočanju. Preprečili smo delovanje tih otapcev in zaradi tega je prišlo do znatnega zmanjšanja izgube življenja pri prehodu Egejskega morja. Poglejmo si samo prve tri mesece eh, v letošnjem letu. 366 smrtnih žrtev smo imeli in od začetka izvajanja skupne izjave pa je bilo smrti samo 20. Sicer ne želim reči, da je 20 lepa številka, ker gre za smrtne žrtve, ampak vsekakor je prišlo do izboljšanja in kaže na to, da počasi postajamo kos izzivu. Tudi komisija je morala opraviti za to nekaj dela in uh, rad bi opozoril poročevalca na naslednje. Če natančno preverjamo izjavo iz 18. marca, je naloga komisije, da podpre Turčijo, da izpolni merila v postopku sprostitve um, vizonskega režima. Uh, Do junija naj bi to storili, je pa oktober in eh, rezultatov še vedno nismo dosegli, ker Turčija ni izpolnila ključnih kriterijev. Recimo, ko gre za sprejetje zakonodaje proti terorizmu ali pa o varstvu podatkov. To gre za pomemben del, ki zagotavlja uspešen boj proti terorizmu. Več zahtev je torej in tudi metodologija je jasna, do napredka pride, ko je določena država izpolnila osnovna merila. Tako da tesno delamo s Turčijo, smo pa tudi varuhi m, mm, pogodb in je treba spoštovati določbe pogodb tudi v postopku sprostitve vizumskega režima. Poročilo o Turčiji, ki ste ga predstavili, m, mm, je torej poročilo, nad katerim nisem ravno nadušen, ker je bilo zastarelo že ob eh, objavi. V prvi tranši posojil smo zagotovili 3 milijarde evrov. Ena milijarda prihaja iz proračuna, iz obveznosti mm, iz leta 2016 in 2017 in 2 milijardi pa sta namenjeni kot zunanji izdatki izven proračuna Evropska unija, kar se izogne tudi parlamentarnemu nadzoru. In v odboru AFED smo se o tem že podrobneje razpravljali pogovarjali. Torej, kje smo pri teh 3 milijardah? 2,2 milijarde sredstva smo že namenili, podpisali smo pogodbe. Je pa treba poštevati, da je instrument začel delovati šele, ko so bile podpisane pogodbe za 1,2 milijona evrov in uh, ko smo se že obvezali k 67 milijonom uh, evrov plačil. Ko obiščete Turčijo, bi bilo dobro iz prve roke si pogledati posamezne projekte. Kaj ti dobro bi bilo nameniti trenutek eh, učinkom. Če si pogledamo tri milijonsko pogodbo, ki smo jo podpisali z, z ministrstvom za izobraževanje, to zagotavlja šolanje za 500 tisoč sirskih otrok v Turčiji, ki drugače ne bi imeli priložnosti za izobraževanje. Lahko pa si pogledamo tudi 300 milijonsko pogodbo z Ministrstvom za zdravstvo, ki zagotavlja zdravstvene eh, storitve za do 2 milijona sirskih beguncev. In to je čisto jasno zapisano v pogodbah, ki smo jih pisali. Če si pogledamo mm, varoval, varovalno mrežo v primeru izrednih razmer, eh, vidite zelo dober, dobro situacijo. Do, begunci dobijo kartico ki jim zagotavlja um, mm, identif identifikacijo in določeno gotovost, ker imajo uh, potem na mesečni ravni na voljo določen znesek, ki ga lahko črpajo iz te kartice za um, osnovno preskrbo. Dobro bi bilo, da pogledate na terenu ta projekt, ker um, ga je podprla komisija. Občasno pa moram reči, eh, da no, ne poteka se za zaprtimi vrati, kaj ne, bom povedal drugače. Vedno znova nas karajo in uh, sprašujejo potem, kam so šla sredstva in uh, pozabijo na to, da smo sprejeli kakšen projekt. Tako da takrat mora komisija jasno povedati, da dosega rezultate, da ve, kam gredo sredstva in da podpira um, projekte. Tako da moramo biti tu zelo jasni. Uh, Potem pogledamo si širšo politično situacijo. Ta je zagotovo velik izziv. Prav je, da smo pokazali solidarnost z Turčijo in da smo jasno obsodili um, poskusa prevzema oblasti. Če bi 240 mm, eh, javnih uslužbencev eh, administracije Združnega kraljestva v kakšnem poskusu prevrata zgubilo življenje, bi zagotovo ugovarjal. Zdaj pa vidimo, da je v Turčiji do 100 tisoč ljudi izgubilo svoje delovno mesto in da je prišlo do velikega števila orientacij. V Turčiji bilo, bi bilo treba zagotoviti, da vsak posameznik uh, dobi oziroma je vključen v neodvisen sodni postopek in da se upošteva domneva o nedolžnosti. Seveda pa je to velik izziv za vsakršno državo, še toliko bolj za Turčijo. Ne vem sicer, katero poročilo so svetovalci preverjali v navezavi na leto 2015, zagotovo pa to ni bilo poročilo komisije, kajti pri poročilih o napredku smo takrat unesli spremembo na predlog računskega sodišča in na podlagi razprav, ki so potekale tukaj. Kolega Brok eh, v odboru AFET se je tudi za zauzemal za to, da bi uvedli jasno metodologijo, ki bo jasno pokazala, kaj je posamezna država z kumulativnega vidika storila za to, da bi se pribrizala Evropske unije. Imamo tudi merila, ki se nanašajo na pet elementov in ki govorijo o preprečevanju oddaljevanja oziroma nazadovanja. Na Tako da so zadeve popolnoma jasne. Se bom pa prihodnji teden sestal tudi s poročevalcem, tako da bo o zadevah spregovorila in da boste imeli bolj natančne informacije, ko boste šli na misijo. In prihodnje leto in razprave o um, Turčiji v prihodnem letu bodo zagotovo m, mm, naporne, kaj ti. Um, Če sem zelo korektan, lahko rečemo, da vladavina prava in spoštovanje človekovih pravic niste bila najbolje spoštovana v Turčiji. Je pa to točka, o kateri je treba razpravljati do novembra. Zakaj? Zato, ker je instrument IPA instrument nove generacije. Je instrument, ki ga je komisarka Georgijeva želela vključiti v sodelovanje z, na, z vami, v, v okviru mehanizma za spremljanje učinkovitosti. Treba je zagotoviti spremljanje ciljev, ciljev, ki so bili sprejeti v okviru predpristopnega obdobja in ki se preverja tudi v poročilu o napredku. Države, člani, države, kandidatke pa morajo sprejeti tudi cilje znotraj posameznih sektorjev. Države lahko prejmejo tudi 10 odstop letno nagrado za napredek, torej 10 odstotkov sredstev iz IP na podlagi pod programa IP. Kar pomeni, da gre, gre tu za sredstva, ki jih lahko z, dodatno namenimo tej državi ali pa jih oduzamemo v primeru neskladnosti. Zadeve so čisto jasno zapisane v zakonodajni podlagi in upam, da ste si to prebrali. Treba je zagotoviti učinkovito izvajanje za črpanje predpristopne pomoči. In s Turčijo smo večkrat razpravljali o točkah, ki se nanašajo na človekove pravice. In spoštovanje človekovih pravic smo obravnavali tudi z vidika izpolnjevanja kriterijev e, za predpristopno pomoč in ugotovitev so seveda nadani. Glede transparentnosti predpristopne pomoči pa ne razumem komentarjev glede instrumenta za pomoč begunca v Turčiji. Če greste na splešno stran komisije, vidite ne samo zemljevid, ki kazuje čisto vsako pogodbo, ki smo jo podpisali. To vam zagotavlja informacije o tem, kdo je prejel sredstva, zakaj. Na voljo so pogodbe, ki smo jih podpisali v okviru vsakega instrumenta. Čisto nasplošno glede pred, preglednosti v kontekstu predpisotopne pomoči. Naj spregovorim o nevladni organizaciji, ki se prizadeva za preglednost na področju m, zagotavljanja pomoči. Če si pogledamo indeks iz leta 2016, ki so ga pravkar eh, objavili, pravi, da GDNEK zagotavlja um, veliko pomoči in da je 13 od 46 pri uspešnosti zagotavljanja pomoči in da je GDNEAK za 26 odstotkov izboljšal uh, preglednost lastnega dela v preteklem letu, tako da so nas uh, zelo pohvalili, tako da ne vidim, zakaj prihaja do takšnega razkoraka v cenah. Potem glede nekaterih drugih vprašanj, ki ste jih zastavili. Uh, ali torej tesno spremljamo zadeve Olafa. Da, to počnemo, vendar to poteka na zaupni eh, ravni in vam ne moremo predhodno zagotoviti informacij. Glede izterjav smo tudi seznavljeni z zadevami. Tu gre za vprašanje eh, let 2002 in 2016. Eh, gre za približno 72 milijonov evrov in uh, izterjave so že bile izvedene v višini 9 milijonov, nekatere pa še potekajo zaradi tega, ker so nekatera sredstva upravljena decentralizirano. In zato je prišlo tudi do prekinitve izvajanja nekaterih um, programov zaradi nepravilnosti, ki so bile predhodno ugotovljene. Ali to vpliva na samo izvajanje? Mislim, da ne. Smo se pa v Evropski uniji nekoliko pozno dogovorili glede finančnega okvira za prihodno obdobje. Glede varovalk pa naj povem, da jih ne zagotavljamo v okviru decentraliziranih postopkov pri centraliziranih postopkih pa zagotavljamo koherenten postopek, ki vsebuje tudi določene varovalke. Sam sam postal um, pristojen za um, odobritve finančnih sredstev za Turčjo lani. In šele, ko so vsi moji svetovalci in nadzorniki zadovoljni glede posameznega projekta, lahko namenimo sredstva. Sam sem kot um, odredbo dajalec se odločil tudi, da bom prenehal um, zagotavljati sredstva za določene um, programe zaradi tega, ker uh, je treba pač spoštovati um, zakonodajne zahteve. Potem glede vprašanja, koliko nastane posamezen begunec. Zelo težko je dobiti natančne informacije zaradi tega, ker uh, na ravni zagotavljanja storitev tega ne moremo zagotoviti vedno. Mi imamo pa nekoliko boljši pregled glede stroškov za izobraževanje in za zdravstveno oskrbo. Na voljo so informacije iz posameznih posegov, neposrednih informacij pa nimamo. Zakaj nismo ugotovili mm, neskladnosti pri mm, instrumentu za migracije? To je zato, ker je instrument začel delovati šele marca, tako da je še nekoliko zgodaj uporabljamo pa zelo natančno revizijsko sled in vzpostavljen je bil tudi okvir spremljanja, tako da bomo imeli dober pregled nad učinkovitostjo programa. Sprostitev vizumskega režima, mislim, da sem to že pokril, in vprašanje glede prihodnih odnosov s Turčijo. Mislim, da bo to zelo odvisno od tega, koliko napredka želi zagotoviti Turčija, kako zelo se bo potrudila, da bo spoštovala naša pravila. Tu pa gre za vprašanje, ki se nanaša na politične odločitve na številnih področjih in um, treba je zagotoviti pomoč. Naj pa ponovim, da bo naše poročilo o napredku 9. novembra podajalo jasno um, informacijo o tem in um, tam boste lahko videli tudi jasno metolo- metodologijo in um, usmeritve za naprej. Hvala. E Hvala. No junaki so seveda vedno mrtvi, <laughs> ampak seveda sprejemamo tudi vašo, vaše nasprotovanje. Malo paušalno ste ocenili to študijo, ne vemo pa natančno, zakaj ste prišli do tega zaključka. Zato vas prosim, da enostavno nadaljujete in govorite o tej študiji. Mislim, da sem podal nekaj primerov, ko sem rekel, zakaj ne razumem določene komentarje v zvezi s preglednostjo, potem s poročilom o napredku, potem o izterjavah in tako naprej. Zelo veliko takih primerov je, ko sem jaz preba, prebral študijo in uh, sem zelo odprt za taka poročila o ocenjevanju, ki so zelo pomembna in jaz sem v mojem direktoratu pristojen za ocenjevanje, ampak videl sem um, tudi pri priporočilih zelo omejeno uporabno vrednost in mislim, da študija ne posreduje vedno prave slike. Mogoče eh, tudi mi nismo posredovali vseh informacij. Um, um, seveda smo bili uh, eh, zel, pod velikim pritiskom zaradi migracijske krize, nimamo toliko kadrov. Ampak žal, ko vidim priporočila in tudi nekatere pripombe v zvezi z um, ehm, pomankljivostjo, pomankljivo preglednostjo v naših poročilih, tega pravzaprav ne razumem avtorjem študije bom sedaj, sedaj dala besedo eh, in imajo možnost, da se odzovejo na to. Um, yes, well, we did, um... Kar zadeva preglednost, tu moramo razumeti, da je um, razlika um, glede na to, kje sediš. Če sediš v generalnem direktoratu in tam imaš informacije, veš, kje so informacije, kako prideš do teh informacij, mi smo se um, srečali s predstavniki generalnega direktorata, gospod Modi žal ni bil na razpolago, vendar njegovi kolegi in nekatere informacije, naprimer o nepravilnostih, dobili smo različne informacije od različnih predstavnikov eh, komisija in, eh, in generalni direktorat en generalni direktorat nam je povedal, da ni podatkov o teh nepravilnostih, drugi so spet rekli, da obstajajo takšne informacije. Ne vem, ali eh, smo res rekli, da poročila o napredku niso pregledna. Uh, to se je bolj nanašalo na predpristopno financiranje. Ta ugotovitev, predvsem na osnovi dokumentov IPA-2, tu ni zelo jasno, ne moremo razumeti, kakšni so cilji in kakšne, kakšni so ukrepi za dosego teh ciljev. Mislim, da gre tudi nasplošno za preglednost, ko govorimo o razpoložljivosti informacij um, bila je nek vrste tudi bitka izvedeti, kdo je napisal poročilo o napredku, kdo katere dele in katere informacije so na razpolago in katere ne, na katere informacije so na spletni strani komisije. Ampak to ni najbolj enostaven način iskati informacije na tej spletni strani, odkrito rečeno ne vem, ali je namen komisije, da oteži um, iskanje teh informacij, na vsak način je način predstavitve že ovira. In to velja tudi Torej, dobro je, da so na voljo projektne dokumentacije nazaj do 2002, ampak če narediš finančne analizi, analize, moraš pravzaprav ročno ekstrahirati finančne informacije iz obsežnih dokumentov. Najprej moraš najti dostop do tega in potem jih moraš eh, v bistvu kopirati in spet ustaviti v tabele, na primer. Eh, kar zadeva nagrajevanja za uspešnost, eh, mi se tega seveda zavedamo, ampak delegacija nam je sporočila, da to deluje samo v eni smeri. Se pravi, deset odstotkov premije za uspešnost eh, pri doseganju določenih ciljev in vi tudi niste podali celovite slike. In sicer, da na drugi strani to ni, ne, ne velja. Torej, če ne um, dosežeš cilja, vse ti sredstva kljub temu ne zmanjšajo, vsaj tako so nam povedali. In očitno ni povezave med indikatorji strati, za strateške sektorja in um, individualnimi projekti oziroma ukrepi. Ali naj nadaljujem z ostalimi vprašanji? torej, um, informacije o sprejemanju odločitev. Tudi to ni tako jasno, vsaj nam ne. Mislim, da obstaja neka tendenca, da bi um, to omenjali različne dokumente in različne uredbe. Vendar osnova za, za financiranje in za višino financiranja ni jasna. To vprašanje smo postavili eh, na sestanku s generalnim direktoratom in nam so rekli, to je politična odločitev. Gospod Mudi bi se nam lahko srečal z nami in nam to tudi razložil eh, bolj podrobno in bolj jasno. Ampak ta metodologija za tem procesom nam, se nam ne zdi jasna. Postopki v zvezi s predpristopnim financiranjem so zelo zahtevni, zelo kompleksni. Um, so sicer dobro dokumentirani, vendar kot rečeno, če vprašaš, zakaj je bila sprejeta določena odločitev, potem je odgovor oziroma potem se sklicujejo na določeno uredbo. Ni pa eh, to zelo konkretna referenca. Torej, kakšni so bili kriteriji za sprejetje določene odločitve? Potem vprašanje v zvezi za ostanki. Turški um, partner nam je, nas je obvestil o tem, ki, je, ki zelo dobro pozna situacijo. In to se je začelo, ko je se začela pomoč 2002. Turški organi so bili najprej zelo počasni pri um, sklepanju pogodb in bila je tudi določena um, Eh, torej vse je bilo neke vrste v lebdečem stanju nekaj časa in ni se vedelo natančno, kdo bo odgovoren na turški strani za to, ampak um, potem pa je prišlo do sprememb. Eh, tudi pri predpristopnih instrumentih in zato se je povečal pritisk in zato je prišlo do določenega prekrivanja med prvim eh, instrumentom predpristopne pomoči in IPA-1. IPA-1 je zahteval spostavitev struktur, ki so bolj eh, prilagojene financiranju iz strukturnih skladov. V IPA-2 pa eh, gre spet za um, sektorski pristop. In turški organi so povedali, da je to zanje zelo problematično, kajti um, um, sektori so sestavljeni tako, da sodelujejo inštitucije v Turčiji, kjer tega sodelovanja do sedaj ni bilo na tako intenziv način in zato imajo težave pripraviti sektorsko strategijo, cilje za nek sektor in tako naprej. In tudi to povzroča določene težave, razen tega so omenili, da ex ante pregledi um, sistema, da so ti zelo intenzivni in da je to velik izziv. Um, zamud, do zamud prihaja tudi zaradi nevidno zelo hitrih odgovorov uh, komisije na ključna vprašanja. In to uh, je bilo povedano, da velja predvsem za področje Eh, operativnega programa regionalne konkurenčnosti in za nadaljne spremljanje tega programa. Um, torej, to je bilo najprej v okviru generalnega direktorata regijo in potem mir in um, turški partneri so rekli, da um, je generalni direktorat regijo hitreje odgovarjal kot eh, generalni direktorat, ki je sedaj pristojen za to in so morali dolgo čakati na te odgovore. In tudi kakovost nasvetov so nam sporočili, je um, ni bila tako dobra po tem prenosu pristojnosti. No, to je bil zdaj enostaven. Lahko bi enostavno rekli glede teh zaostankov, da turški organi niso eh, dodelili dovolj sredstev ljudem, ki izvajajo te projekte. Ampak moramo reči, da je to samo en del odgovora. Temveč eh, gre tudi za sistemske vidike, ki na to vplivajo. Najlepša hvala. Zdaj smo pa res pod časovnim pritiskom. Um, ob koncu dajem besedo kolegu Valju, vendar vas prosim še naslednje. Um, podali ste številke v zvezi z eh, instrumentom za Turčijo. 2,2 milijarde, od teh, da so vezane. Ali nam lahko um, pošljete pregled, za kakšne projekte gre in kdo dobil, eh, dobi ta denar? In potem 467 milijonov je že izplačanih, verjetno je tudi to v tem konvolutu, ki ga sedaj kažete. In um, zanimali nas bi poprični stroški za, be, za na begunca. Torej, Mm, oziroma kako ste pravzaprav opredelili to vsoto, 3 milijarde, kako ste prišli do te številke. To bi bilo zanimivo za eh, obisk, ki ga načrtujemo v eh, Turčiji in če imajo kolegi še želje v zvezi s potovanjem v Turčijo, bi bilo dobro, če nam sporočijo te želje. Sedaj dajem besedo kolegu Cilerju in potem še kolegu Valju in potem bomo nadaljevali izmenjavo mnenj z generalnim direktoratom za regionalno in mestno politiko. Hvala. Tu je bilo rečeno, da je, dajemo Turčiji veliko denarja, naprimer za zagotovitev šulanja um, sirskih begunskih otrok. Moje opazovanje je, da vsi otroci tam govorijo arabsko in ne turško. In če so v Siriji že imeli šolo, je ta šola in ta pouk potekal v arabščini in v arabskem, arabski pisavi. Kako naj turške šole zagotovijo, da bo pouk potekal v arabščini, v maternem domovinskem jeziku ali pa v turščini? Denar ni vse, se potrebuješ izobraženo osebje, kadre, učitelje, verjetno tudi socialne. Uh, Eh, pomočnike, kaj mnogi od teh otrok so traumatizirani, kako se vse to nadzira, tako da bo rezultat eh, pameten eh, in da to ne bo samo neke vrste alibi ukrep. Ali nam prosim pošljete ta vprašanja še v pisni obliki, kajti tu moramo sedaj nadaljevati in končati razpravo. Hvala. No, tudi um, EIB, prosim, zapisni odgovor na vprašanje, na moja vprašanja. Seveda to ni lahko okolje, v katerem se gibljemo. Um, imamo sporazum 6 milijard, to je tudi neke vrste izsiljevanje in ni um, medinstitucionalnega sporazuma za to. Torej, če mu ne pošljemo denarja, bo enostavno odprl meje. Uh, in razen tega hoče dogovor v zvezi z vizumsko liberalizacijo. Ampak eh, najprej gre predvsem za pravno vprašanje. Za 60, za 6 milijard nimamo nobenega pravnega medinstitucionalnega dogovora. Ampak, eh, kar zadeva pomankanje preglednosti pri migrantih, eh, sprašujem, zakaj imamo v Italiji isti problem. V Italiji smo uh, ugotovili, da uh, eh, 35 do 40 evrov stane prisiljenec in verjetno je ta um, številka podobna v Turčiji. In um, tu gre predvsem tudi za razpise, kajti tam pogosto kroži potem kriminalni denar in veliko kriminalnih družb ravno iz teh razpisov dobi velike, veliko denarja. Zato um, želim predvsem tesno sodelovanje med nami in komisijo, da bi bolje obvladovali to kompleksno situacijo. In, um, To lahko vodi seveda tudi šo, še do nadaljnih. Eh, kompleksnih situacij, predvsem tudi zaradi um, specifične razdelitve prestojnosti v Evropski komisiji. Um, in to potem tudi otežuje pravilno zbiranje informacij, ampak na vsak način se veselim naslednjih um, um, informacij izjav komisije. In um, veselim se tudi nadaljnih razprav v tem krogu o tem vprašanju. Hvala lepa. Hvala tudi avtorjem študije, um, ki jo bomo na vsak način uporabili tudi pri obisku um, v Turčijo. Potrebujemo še člane, ki bi šli v Turčijo. Torej, to, eh, ta obisk se začne 1. novembra zvečer v Ankari. Dva do tri, eh, tri mesta so še eh, prosta za to potovanje. Na vsak način naj bi naša delegacija imela vsaj sedem članov. Opravičujem se, se pri EIB. Enostavno nimamo več časa. Moram nadaljevati, mogoče pa res lahko. Eh, pisno odgovorite na vprašanja, ki so bila postavljena vam. Hvala, s tem smo pri naslednji točki. Um, razrešnica, izmenjava mnen z generalnim direktoratom, direktorjem za regionalno in mestno politiko, poročevalec je Ahim Celar. Generalnemu direktorju Lemnetre čestitam k novi funkciji in dobite besedo za kratko predstavitev, prosim gospa predsednica. Hvala za prijazne besede, gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Nekaj besed um, za predstavitev um, um, poročila dejavnosti. Um, moj prednik je še pripravil to poročilo za leto 2015, vendar seveda tudi v celoti se uh, identificiram s tem poročilom. Želim povedati, da to poročilo potrjuje uh, zelo um, konsistentni in soliden trend tja, k postopnemu zmanjšanju um, potrebnih rezervacij in tudi, eh, po našem mnenju, je to dober trend glede tega, kar postaja eh, tveganje za porabo sredstev za celotno obdobje. Eh, torej, To, kom, ta, to kumulativno tveganje je pri približno enem odstotku in bolj, ko se bližamo eh, zaključku obdobja 2007-2013, to nam to potrjuje, da nam bo uspelo zaključiti to obdobje pod pragom dveh odstotkov. 2014-2020, lansko leto je bilo leto intenzivnih priprav. Šlo je v glavnem za priprave. Nekatir, za nekatere programe se je bilo treba dogovoriti z državami članicami. E, ehm, 2014 nam ni uspelo tega storiti z vsemi državami pod tem eh, države članice so morali določiti um, nadzorne in upravne organe za določene projekte in to um, je, se je zgodilo razmeroma hitro, tako da je zdaj možen hitrejši napredek. Tudi ostali pogoji, za katere eh, želimo, da bi um, omogočili kakovostni štart um, um, porabe sredstev v sedanjem obdobju. Mislim, da nam je uspelo um, zagotoviti vse te pogoje. E, gre predvsem za ex ante pogoje. To sem pravzaprav hotel povedati v, kot uvod. Ja, Poročevalec je kolega Celer, ki dobi besedo. Ja, hvala, gospa predsednica. Eh, hvala gospodu Lemetraju, da nam je tu sedaj na razpolago. Leto 2015 je, če hočete, bolj komplicirano leto. To naj bi bilo pravzaprav že drugo leto novega programskega obdobja pri strukturnih in kohezijskih skladih, vendar 80 odstotkov plačil 2015 eh, so bile še vidno umisna oplačila za 2007-2013, torej za prejšnjo programsko obdobje in eh, predplačila za 2014-2020 eh, so znašale 7,8 milijarde evra poročilo o dejavnosti 2015 eh, se nanaša predvsem na preteklo obdobje in to bo verjetno tako tudi pri poročilu računskega sodišča. Če vzamemo številke, vidimo pozitiven 35 eh, tisoč projektov na področju raziskovanja in um, razvoja potem IKT, več kot 50 tisoč projektov smo sofinancirali s podporo uh, eh, MSP-jev, eh, naj bi eh, bilo ustvarjenih več kot 80 tisoč delovnih mest. Tudi na področju obnovljivih virov energije, okolja in promet so te subvencije vodile v rast in zaposlovanje, pa kljub temu nekaj vprašanj ta kazalnik eh, ustvarjanja delovnih mest, ali je res primiren eh, za eh, določitev zmanjševanja razlik med regijami? Kaj ti cilj kohezijske politike je ta, da v gospodarsko močnejših regijah se ohrani konkurenčna sposobnost in zaposlovanje, gospodarsko šipkejše regije pa se naj bi približalo vsaj evropskemu povprečju. Menim, da e, moramo ponovno razmisliti, ali dosedanji kazalniki e, zagotovijo ustrezno e, predstavitev tega. Tudi kar zadeva trajnost ustvarjenih delovnih mest, nimamo vedno popolne preglednosti. In razen tega vprašanja, kako eh, oceniti rezultate sodelovanja med raziskovalnimi inštitucijami in podjetji in kako to bolje predstaviti. In razen tega eh, moramo eh, eh, imeti možnost, da eh, da ocenjujemo podatke, ki prihajajo iz držav članic. Eh, strukturna in kohezijska politika eh, spodbuja predvsem čezmejno prometno infrastrukturo in tu se mi zdi, so še vedno primankljaji, to so kazali, pokazali že zadnji, zadnja poročila, pogosto se investira na eh, notranji promet, torej v državi, ne pa na čezmejni promet. V čezmejni promet. Eh, imamo evropski semester in zato bi bilo pomembno, kako povezati eh, evropski semester s priporočili za posamezne države in tudi z možnostmi, ki jih nudijo strukturni skladi, tako da bi tem priporočilom potem sledile tudi dejstva. In še eno vprašanje ali je GD regijo uporabljala partnerski sporazum eh, za krepitev eh, ozaviščanja za pomen EU v regijah. Vemo, da so ta, ti partnerski sporazumi bili sprejeti pod velikim časovnim pritiskom in vprašanje je, ali je bilo možno doseči prvotne cilje. Kar zadeva posamezne programe, pa naslednje. Še vedno so štirje programi iz obdobja 2000 do 2006 v Bolgariji, Italiji in Romuniji, ki niso zaključeni. In o tem bi potrebovali dodatne informacije, torej o teh programih in kdaj je računati s tem, da bo do po desetih letih ti programi končno zaključeni pod tem vprašanje zanesljivosti podatkov, ki jih posredujejo države članice. Na to sem že opozoril, tu smo v eh, postopku deljenega upravljanja. Eh, os, torej, za pravilno oceno so pomembni podatki iz držav članic in kaj dela komisija, da uh, bi povečala ozaveščenost v državah članicah, kako pomembni so podatki, ti podatki za oceno kohezijske politike. Vir napak so vedno tudi stroški, ki jih niso upravičeni do podpor. Kako bo komisija zmanjšala to specifično tveganje? In vedno spet smo pazili, da eh, so pravila za nadomestilo DDV-ja očitno nejasna ker so za mnoge vir napak. In tudi tu se moramo bolj osredotočiti na spoštovanje pravil oziroma treba je poenostaviti ta pravila tako, da bodo tudi um, uporabna v praksi. In um, kako si komisija in računsko sodišče kako uh, eh, ocenjujete uspešnost držav članic pri um, javnih naročilih. In pomemben element v okviru kohezijske politike naj bi bili finančni instrumenti, tudi v regionalni politiki. In radi bi vedeli, ali so finančni instrumenti privlačen in dobro delujoč inštrument ali ne. gospod Lemetre je že omenil, da države, torej, um, kako daleč smo pri ocenjevanju uspešnosti teh projektov na ravni EU eh, e in držav članic, to je treba mogoče tudi bolj uh, kvantificirati, pa tudi kvalificirati, torej takšne izpovedi bi si želeli. Potem sindrom use it or lose it je očitno še vedno prevladujoč v nekaterih državah članicah. Uvedli smo rezervo in vprašanje je, ali Eh, je to spodbuda za države članice, da se osredotočijo na dosego rezultatov. Do sedaj ni finančnih spodbud za to ali sankcij, torej da se prekinjajo plačila. Torej finančni popravk, finančnih popravkov ne moremo um, um, utemeljiti z um, usmerjenostjo v rezultate. Uh, potem če izpade kak projekt, kaj se zgodi? Pogosto se evropska sredstva uporabijo kot nadomestilo za nacionalno financiranje in pri tem videna, se ne vidi dodane vrednosti Evropske unije. To je sicer razumljivo, če upoštevamo finančno šibkost določenih držav članic, ampak sredstva iz EU naj bi prispevala predvsem k udejanjanju evropskih ciljev in nadaljna, nadaljni vir napak je kršitev pravil o pomoči eh, pri različnih skladih so ta pravila namreč različna. Če naprimer univerza iz, eh, dobi denar iz okvirnega programa za raziskave, čeprav je univerza eh, inštitucija, ki jo financira in vodi država, potem to, zato ne veljajo pravila o pomoči. Ampak pri, v zelo oddaljenih regijah um, določena podjetja lahko zagotovijo obstoj samo z državno pomočjo. In in eh, projektno financiranje preko ESIS-a bi potem bilo v konfliktu s prebili o tej pomoči. In eh, mislim, da bi morali poskrbiti za večjo pre, eh, pre, preglednost in tudi praktično izvedljivost. To je bilo nekaj pripom z moje strani ker nimamo toliko časa, bom ostalo posredoval pisno. To je bil cel svežen vprašanj, generalni direktor, prosim. Najlepša hvala. Mm, gospod poročevalec, za ta dolg seznam vprašanj. No, skušal bom na nje odgovoriti v vrstnem redu, kot ste jih zastavili. kazalnik ustvarjanja novih delovnih mest. Šlo je za vprašanje verodostojnosti in upravičenosti. Kohezijska eh, politika seveda mora biti v skladu z eh, cilji strategije Evropa 2020 in eden izmed teh ciljev je eh, bila višja zaposlenost oziroma višja stopnja zaposlenosti. Torej, kazalnik ustvarjanja novih delovnih mest eh, je izjemno pomemben za kohezijsko politiko kot takšno. Rad bi vas opozoril eh, na rezultate ex eh, post ocene 2007-2013 oziroma ex post revizije. 21. septembra se mi zdi, smo objavili to ekspost revizijo, ki temelji eh, zgolj eh, na rezultatih zbranih do leta 2013. Ta preiskava je potekala v preteklih 18 eh, mesecih in izvajali so jo zunani revizori. In V tem obdobju je Evropska unija nažalost ustvarila le 3 milijone delovnih mest, če si ogledamo neto številko. In rezultati kohezijske politike, ki so zares smrljivi, znašajo zgolj en milijon. To pomeni eno tretjino delovnih mest ustvarjenih v Evropski uniji v obdobju 2007 do 2014. V tej eh, ekspost oceni smo izjemno pozili, da ne bi dvakrat šteli delovnih mest, ki niso stalna delovna mesta in dvakrat smo preverili celotno poročilo, da bi to tudi zagotovili. Naš vtis je, eh, da je rezultat eh, izjemno previden. Za obdobje 2014 do 2020 bomo imeli na voljo drugačne instrumente, številke bodo posredovale države članice. In države članice niso bile zavezane, da posredujejo tako podrobne podatke za obdobje 2007 do 2013 in zato nismo mogli biti tako zelo natančni, kot bi si želeli. Kar zadeva kakovost eh, teh številk v prihodnosti, tukaj govorimo o obdobju 2014 do 2020, mislim, da smo res naredili kvantni preskok. Kar zadeva kakovost. Države članice bodo morale poročati o skupnih kazalnikih, ki bodo tudi standardizirani. poročati bodo morali o uspehih vsakega posameznega programa. In del eh, naše revizije v tem obdobju se bo osredotočal tudi na zanesljivost podatkov, ki nam jih zagotavljajo države članice. Torej, močno prepričani smo, da bomo v prihodnosti imeli eh, nekaj dobrih verov informacij in eh, da bomo lahko ocenili uspešnost v posameznih regijah in pa državah članicah. Sedaj pa povezave z evropskim semestrom. In še prav posebej, povezave z priporočili specifičnimi za posamezne države. In pa k postopku prekomernega dolga. Kar zadeva priporočila specifično za posamezne države, smo jih povsem upoštevali, ko smo se pogajali z državami članicami eh, o, oziroma ko smo se eh, pogajali o partnerskih sporazumih in pa o individualnih programih v državah članicah. Ogledali smo si zadnja priporočila, specifična za posamezne države in prišli smo do zaključka, da je kohezijska politika še zmeraj zelo dobro usklajena z zadnjimi priporočili, specifičnimi za posamezne države. Sedaj pa k okrepitvi, k okrepitvi dimenzije uspešnosti v eh, kohezijski politiki. Veliko elementov je, ki nam bodo omogočili, da zagotovimo, da države članice in regije ne popustijo pri vsega, doseganju ciljev, ki so bili zastavljeni v okviru različnih programov. Veliko pripravljalnega dela je bilo že opravljenega zaradi ex ante pogojevanja, ki sem ga že omenil prej. To nam že zagotavlja veliko višjo mero zanesljivosti kot v preteklosti. Predvsem kar zadeva kakovost izdatkov. Naj omenim sektorske strategije, ki so jih morale razviti države članice glede na ex ante pogojevanje na področju prometa, zdravstvenih storitev in pa na področju raziskav in inovacij. To je moj najljubši primer. Zagotovo ste slišali za strategijo pametne specializacije. To pred letom ni še sploh ni obstajalo. Sedaj pa morajo vse regije, ki želijo vlagati v raziskave in pa inovacije, imeti takšno strategijo. In takšna strategija ni le dokument, ampak je rezultat pogovorov med ključnimi deležniki. In rezultat eh, teh eh, pogovorov je bil, da se odločijo, kako naj bi se posamezne regije razvijale, kar zadeva raziskave in inovacije, glede na njihove specifične značilnosti in glede na trenuten razvoj. Potem pa je tukaj tudi zasebni sektor v regiji, akademiki, eh, raziskovalni sektor in pa eh, javno upravo. No, to je eden izmed rezultatov ex ante pogojevanja. Torej, imamo zelo dobro premišljeno strategijo horizontalne narave. Poleg tega pa imamo zelo, zelo konkretne kazalnike. Strinjam se z vami, eh, da se je obdobje eh, začelo precej dobro, kar pomeni, da bo težko slediti napredku. V prvi polovici tega programskega obdobja. Šele v obdobju po letu 2017 bomo lahko bolj konkretno sledili razvoju. Žal nam je, da je tako, ampak mislim, da je to neposreden rezultat tega ogromnega dela, ki je za nami na področju zagotavljanja kakovosti. Omenili ste in k tej točki se bom takoj vrnil tudi rezervo za uspešnost. Ja, to naj bi aktivirali glede na rezultate, eh, ki jim bomo priča v leto 2018. Tudi počasen zagon oziroma počasen zagon pomeni, da to ni mogoče najboljši trenutek eh, za uporabo te rezerve, ampak takšen je pač okvir, to okvir predvideva in z vidika pobud smo prepričani, da bo ta rezerva prispevala k uresničitvi posamičnih programov, tako bodo ti ostali osredotočeni na cilje, ki so si jih zastavili. Zastavili ste tudi vprašanje, ali bo izbira projektov bolj natančna kot v preteklosti ali bomo imeli strožje kriterije. Mislim, da je tukaj element, na katerega včasih pozabljamo, ko govorimo o kohezijski politiki. Če si pogledamo, eh, kako eh, so se razvijali javni stroški od eh, krize od leta 2009, kaj je bilo storjeno, da bi omejili eh, javni primankljaj. Eh, zmanjšane eh, so bile javne naložbe. Skoraj da so bile izničene, kmalo bo objavljeno poročilo Svetovne banke na temo Evropske unije in v tem poročilu je tudi preglednica, ki kaže upad javnih naložb. 100 95 v primerjavi z 100 v letu 2009. E, drugi javni izdatki e, so se povečali na 115 ali 120, potem pa so e, javne naložbe, ki so se znižale na 290 v primerjavi z, let, na 90 v primerjavi z letom 2009. In uh, pri tej številki smo pristali samo zaradi kohezijske politike, drugače bi padli še globje. Te izjemno omejene javne naložbe in pa dobro premišljena strategija o javnih ulaganjih v povezavi z ex ante pogojevanjem, to krepi našo zaupanje v boljšo izbiro projektov v prihodnosti. V prihodnem programskem obdobju, v primerjavi s prejšnjim. No in potem bi rad podal še nekaj komentarjev v zvezi z tem, kar ste povedali in s tem se strinjam, o še zmeraj težavnih področjih. Težavnih zaradi tega, ker je tam stopnja napak visoka ali pa zaradi tega, ker pravila niso dovolj jasna in zato na teh področjih vlada velika zmeda. Ali pa zato, ker so trenutna pravila problematična. Omenili eh, ste. Um, nepregledne izdatke, še prav posebej DDV. oziroma neopravičene izdatke in potem eh, ste omenili tudi pravila državne pomoči in spoštovanje eh, oziroma uporaba teh pravil na raziskovalnem področju. Kar zadeva neopravičene izdatke, ja, to je seveda uh, velik razlog za zaskrbljenost, eh, zaradi tega je stopnja napak visoka. In to ste najbrž tudi sami ugotovili. Nimamo specifičnega akcijskega načrta kot za javna eh, naročila recimo ampak okrepili smo dejavnosti, eh, ki so namenjene predvsem izboljšanju zmogljivosti upravnih organov v državah članicah. Skušamo se osredotočiti predvsem na to, skušamo upravnim organom zagotoviti, Eh, različne sezname za pregled, eh, potem smo jim eh, zagotovili tudi različne dokumente za samostojno izobraževanje, tako da bi upravni organi imeli na voljo tudi ustrezna sredstva, ki bi mu omogočila pridobitev strokovnega znanja tudi na področju, eh, kot so recimo spremljivi izdatki, upravičeni izdatki. DDV. To je področje, kateremu se bomo morali vrniti, ko razmišljamo o prihodnosti. To je izjemno zapleteno področje in zaradi tega je tukaj stopnja napak seveda izjemno visoka. Zastavimo si lahko vprašanje, ali eh, je skupaj sploh še smiselno. Seveda, Eh, moramo poskrbeti za to, da ne bomo financirali eh, projektov v večji meri, kot bi jih morali. Eh, to je naloga javnih organov. Ampak to lahko storimo recimo z modulacijo sofinanciranja. Recimo stopnja sofinanciranja bi upadla za določen odstotek v primeru višjega DDV-ja. To pomeni, da neto podpora Evropske unije ne bi presegla uh, zgornje meje. Ampak dobro, to si bomo morali še ogledati z vidika oziroma tudi v okviru poenostavitve. Državna pomoč. Tu je predvsem ena točka, ki se mi zdi problematična in ki jo je težko razložiti še prav posebej eh, potencijalnim prejemnikom te državne pomoči. Če raziskovalno središče ali pa podjetje zagotavlja določene rezultate in je eh, to podjetje ali raziskovalno središče uspešno, potem ne potrebuje eh, pomoči v okviru programa Obzorje 2020. Če je bilo določeno podjetje izbrano, ehm, je to zaradi tega, ker ga v okviru Obzorja 2020 nismo mogli financirati zaradi takšnih ali drugačnih zahtev. Eh, in eh, potem se temu podjetju zagotovi državna pomoč in tukaj verjajo potem pravila državne pomoči. In eh, ta pomoč ni enaka pomoči, ni nujno enaka pomoči v okviru programa obzorje 2020. No, to je razumna razlaga tega, kar ste povedali. Tako vse mislim. Na eni strani imamo obzorje 2020 in pa na uh, eh, drugi strani raziskovalne projekte v okviru kohezijskega sklada. In uh, zastaviti si moramo nekakšno zgornjo mejo odličnosti. Ocena uh, v programu obzorja 2020. Uh, lahko privede do spoznanja, da je projekt dober, da bi ga bilo potrebno financirati, da pa sredstev v obzorju 2020 ni dovolj in bi ga bi zato bilo potrebno financirati iz eh, sredstev kohezijske politike. No, v takšnem primeru, eh, zaradi tega, ker je ta projekt šel skozi izbirni postopek, eh, v okviru obzorja 2020, ne razumem, zakaj bi v takšnem primeru morali odobriti državno pomoč. Seveda smo v stalnem stiku tudi z GD za konkurenco in zagotovo vas bomo obveščali o nadaljem razvoju na tem področju. Omenili ste tudi razvoj finančnih instrumentov. Um, to se je zelo počasi razvijalo v obdobju 2007 do 2013. Uh, v preteklih treh letih pa je prišlo do pospešenega razvoja. Ravno smo vam eh, predstavili zadnje letno poročilo o oceni finančnih instrumentov za obdobje 2007-2013. In mislim, da sta v tem poročilu dva sklopa podatkov, ki so izjemno zanimivi. Prvič, razpršenost se je močno povečala in sedaj smo dosegli 75 odstotkov ob koncu leta 2015. Ob koncu leta 2014 eh, je bil rezultat manj kot 60 odstotkov, leta 2014 pa manj kot 50 odstotkov. Torej, izkoristiti moramo to priložnost. Prepričani smo, da bodo končni rezultati zelo pozitivni. Tukaj bi vas rad opozoril na eh, razliko v mnenju, v mnenjih eh, naših služb in pa eh, Evropskega računskega sodišča. razpršenost sredstev s pomočjo finančnih instrumentov po letu 2013, ampak pred zaključkom programov, eh, po našem mnenju predstavlja upravičene izdatke. Eh, in to je naše tolmačenje, ki smo ga tudi javno objavili. Evropsko računsko sodišče pa se zdi, da se s tem v tem trenutku ne strinja upam, da se bo situacija spremenila, kajti v nasprotnem primeru bo eh, izjemna razlika v stopnjah napak v prihodnosti. Druga točka, na katero bi vas rad opozoril, pa je število finančnih instrumentov, ki smo jih vzpostavili v uh, preteklem obdobju. Govorim o več kot tisoč instrumentih. Zato mislim, da bi se morali tudi zastaviti vprašanje, ali v prihodnosti oziroma ali že imamo na voljo kritično maso finančnih instrumentov, ki nam bo omogočila učinkovitost v prihodnosti, ki nam bo omogočila uh, uporabo učinka vzvoda. Mislim, da uh, moramo zares razmisliti o tem, kako doseči stopno profesionalnosti in učinkovitosti pri uporabi finančnih instrumentov. Najlepša hvala. Hvala lepa. To torej pomeni, da Evropska komisija razmišlja o, številu, o zmanjšanju števila finančnih instrumentov. Ja. Ja, o zmanjšanju števila, tako je. Ja, potem smo zagotovo na vaši strani. Vprašanje preglednosti je seveda zelo pomembno. Ali lahko zastavim še eno vprašanje? Če se ogledamo stopnjo napak pri operativnih programih, imamo občutek, da, so, da se je sistem v državah članicah izboljšal, manj popravkov je potrebnih strani Evropske komisije. Ali se strinjate z tem mojim mnenjem? Katera država vam povzroča največ skrbi, ker se zadeve pač ne premaknejo? Ja, zagotovo se z vami strinjam. Verjamem, da smo dosegli dober napredek prepričani smo, oziroma razmeroma, razmeroma prepričani smo, da se bodo zadeve še naprej izboljševale v obdobju 2014 do 2020. Eh, kajti zagotovljena je precejšna kontinuiteta, kar zadeva upravne organe in pa eh, revizorske organe. Kar pa eh, zadeva zanesljivost revizorskih organov na lokalni in regionalni ter nacionalni ravni v državah članicah, mislim, da ena številka dobro prikazuje, da smo na neprimerljivi ravni zaupanja. 51 revizorskih organov pokriva oziroma nadzira več kot 98 odstotkov naših izdatkov na ravni držav članic regij in lokalnih skupnosti. In eh, zanašamo se na delo teh 51 revizorskih organov, kajti zaupamo jim. Revizije izvajajo v skladu z pravili in lahko se povsem zanesemo na njihove rezultate. Kar pa zadeva tisto državo, ki nas najbolj skrbi. Kateri otrok je torej najbolj problematičen, kar zadeva izvajanje programov? Tako sem vas vse razumel. imamo eno državo članico, ki zaostaja za drugimi in sicer v obdobju 2007 do 2013, pa tudi v obdobju 2014 do 2020 in to je Romunija. Romunija Romuniji bi se lahko uh, zgodilo, eh, da ji bo oduzetih precej sredstev za obdobje 2007 do 2013. Nimamo še končne slike, ampak trenutni podatki niso ravno pomirjujoči. Tudi za prihodne obdobje 2014 do 2020 lahko ugotovimo, kaj te ni še bilo ravno veliko izplačil za to obdobje ali povračil, ampak v, velik, v številnih državah članicah vidimo veliko uh, javnih naročil. V številnih državah članicah so uh, že dali pogodbe e, za več kot 20 odstotkov sredstev. Uh, torej, izplačila bodo kmalo sledila. Ampak, tudi ko pogledamo ta kazalnik, je Romunija tista država članica, kjer se je zgodilo najmanj tudi v obdobju 2014 do 2020. Najlepša hvala ali poročevali, če enkrat želi besedo. Ne. Gospodu Klemetovu bi se rad zahvalil za uh, njegove odgovore uh, vem, uh, da GD regijo in eh, direktor zelo dobro uh, poznajo problem in upam, da ga bomo lahko k malu rešili. Izvolite. Ja, ravno kar sem se spomnil, da sem na eno vprašanje eh, pozabil. Programi za obdobje 2000 do 2006. Eh, rešili smo enega izmed programov in sicer je bil to program za Sicilijo. Eh, drugega bomo najbrž k malu rešili eh, in to je kampanja. To sta dva regionalna programa v Italiji. Torej. Glede kateri smo še imeli določene zadržke. In sledili bodo veliki finančni popravki, seveda. Ja obi regiji smo, pa, eh, smo obiskali v preteklosti. Torej eh, se vam prisrčno zahvaljujem za to izmenjavo mnen. Veselimo se sodelovanja, želimo vam vse dobro. Bojim pa se, da vam pri vprašalniku ne bomo mogli prizanašati.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 Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Večkrat sem poskušal pritegniti vašo pozornost, ampak vedno ste se bolj usmerjali na desnico, tako da nisem imel sploh nobenih možnosti. Ja, najlepša hvala, Joachim, za to natančno analizo. Kot politična skupina bi radi opozorili na poenostavitev, ko gre za uh, dobre izkušnje. Če imamo dobre izkušnje z našimi eh, partnerji, potem bi lahko določene postopke poenostavili na osnovi zaupanja. Eh, potem eh, pa vračilo slabo izkoriščenih sredstev. V medijih je veliko govora o tem, da se določena sredstva neustrezno uporabljajo potrebujemo izjemno natančno sliko. Sredstva, ki jih namenjamo za določene projekte, morajo obrediti konkretne sadove in določeno eh, stopnjo zadovoljstva. Dolgoročna delovna mesta potrebujemo, to uh, mora biti naš cilj. Namreč, eh, če ustvarjamo kratkoročna delovna mesta, potem ta eh, izginejo, ostanejo pa v statistikah. Ali lahko spregovorite tudi o tem? Raziskave in tako naprej. Če v moji državi eh, govorimo o raziskavah, ponavadi gradimo stavbe, te pa potem nimajo ustrezne upreme. In temu je potrebno narediti konec. prepogosta, eh, je potem rečeno, ja, ta stavba je bila izgrajena z evropskimi sredstvi, zdaj pa sredstev več ni in eh, zato pač stavba ostane neizkoriščena. In potem ostaja še velik vprašaj, zelo nizka vprašaj, sposobnost črpanja sredstev. Recimo eh, za ob, v obdobju 2007 do 2013. Kaj pa se bo zgodilo v obdobju 2014 do 2020? Eh, ali bo eh, prišlo do akumulacije sredstev? Kajti, če bo sledil pregled finančne perspektive in mislim, da pregled bo sledil, me zanima, kakšen eh, naj eh, bi bil učinek in kaj je z letom 2016. Eh, to ni bila zgodba o uspehu 2017, 2018, 2019 eh, bi lahko eh, potem te rezultate izkoristili. Kaj je še pomembno za nas? Imič evropskih organov. smo v uh, težavnih časih, to so težavni časi za Evropsko komisijo in pa tudi za evropske organe. In pokazati moramo, da imajo sredstva, ki jih namenjamo za določene projekte, tudi učinek, uh, da so uh, zares učinkovito uporabljene. Govoriti moramo o naložbah, o ulaganjih, kajti v številnih časopisih potem beremo o zlorabah, o uh, tem, da se evropska sredstva uh, neustrezno uporabljajo in kot eh, poročevalec v senci bi rad dejal, da eh, se moramo osredotočati na rezultate, na uspešnost. Hvala lepa. Zelo mi je žal, ampak tolmačem se moramo